da bomo sedaj imeli predstavitev. Slišali bomo predstavitev Krisa Botermana iz GOP Kope o socialnem dialogu kot najbolj učinkovitem sredstvu za boj proti socialnemu dumpingu in neprijavljenemu delu eh, na področju kmetijstva skupina delodajalcev, eh, poklicnih kmetijskih organizacij v EU, Geopa Kopa je skupina, eh, v kateri so člani iz nacionalnih kmetijskih organizacij, ki so člani ali Kope ali pa imajo dovoljenje Kope, da se pridružijo skupini. upravičeni so za vodenje kolektivnih eh, pogajanj na nacionalni ravni. Stvar je nekoliko komplicirana, vendar prav gotovo nam bodo eh, vse to razložili. Evropska komisija redno dobiva stališča eh, KPGOP o svojih predlogih v zvezi s kmetijstvom in socialno politiko. Eh, objavili so tudi poročilo o socialnem dampingu in neprijavljenem delu na področju kmetijstva. Izpostavljeno je bilo, da potrebujemo več socialnega dialoga in ponastavljanje v eh, prave. Eh, treba se je boriti proti neprijavljenemu delu. To je dvoletni projekt in cilj je, da bomo kos eh, neprijavljenemu delu v EU na področju kmetijstva, želimo pač izboljšati situacijo za zaposlene in eh, želimo zmanjšati birokracijo za delodajalce. To je temeljni problem. Neprijavljeno, nezakonito eh, delo vodi v nelojalno konkurenco in tudi eh, v goljofije na socialnem področju, poročilo prihaja do sklepa, da je eh, poenostavljanje administrativnega dela eh, osredotočeno na eh, razna področja. To bo pozitivno vplivalo tako na zaposlene na področju kmetijstva, kot tudi za delodajalce in države članice. Besedo sedaj dobi gospod Kris Potterman, predsednik GOP Kope za 10-15 minut, zato da predstavi poročilo in potem bomo pa imeli krok vprašanj in odgovorov za poslance. Prosim, beseda je vaša. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se tudi komisiji in eh, poslancem in poslankam, da ste nam dali eh, priložnost, da danes predstavimo poročilo, ki smo ga pripravili člani GOP s člani GOP-e. Najprej kratka predstavitev tega, kar smo naredili in kakšni so rezultati našega dela. V uvodu je predsednik Sikjorski že povedal, kaj je eh, Geopa. Vidite, mi smo skupina eh, za delodajalcev povezana s Kopo. Eh, mi se zauzemamo za socialni dialog na ravni EU in sicer sindikati. Mi želimo seveda tudi sodelovati pri posvetovanjih, ki jih organizira Eh, komisija. Predsednik pa je vse to že navedel v svojih uvodnih besedah. Eh, v letu 2014 eh, smo predlagali projekt za GD za, za poslovanje. Veseli smo, da smo lahko pripravili to študijo. Tu gre za nezakonito, neprijavljeno delo na področju kmetijstva v EU. Zakaj smo to pripravili? Neprijavljeno delo vodi v socialni dumping in ta v nepravično konkurenco. Eh, torej, enostavno je reči, da delodajalci ne spoštujejo pravil. Treba je povedati, da smo sproti neprijavljenemu delu, socialnemu dumpingu, izlorabam in tako naprej. Kako eh, smo organizirali svoje delo? Imamo štiri korake, naj to eh, na hitro preletim. Prvo vprašanje je, kakšen je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 nadzor, potem eh, tretje poglavje se nanaša na primere najboljše prakse, te smo navedli tudi eh, v našem poročilu in četrti korak, to so priporočila. Študija eh, je na voljo v šestih jezikih, to pomeni, da lahko vsak dobi dokument v jeziku, ki mu je najljubši. In lahko seveda uporabljate tudi našo prezentacijo. Um, najprej nekaj o definicijah ko smo zastavili vprašanje, ali obstaja neka eh, definicija neprijavljenega dela, v tem trenutku ni eh, pravno zavezujoče definicije za eh, neprijavljeno delo v vseh evropskih državah, se pravi, ni definicija na evropske ravni. Imamo dokument iz leta 2000 1998 eh, in 2007 in tu je poskusila komisija dati neko definicijo in ugotovili smo, da je neprijavljeno delo, vsaka plačana aktivnost, ki je zakonita, pa ni prijavljena javnim organom. Eh, to smo našli v definicijah eh, v dokumentih iz leta 1998 in 2007 in to seveda pokriva celo vrsto dejavnosti, naprimer neformalno delo v gospodinstvih, eh, potem eh, neprijavljeno delo eh, nezakonitih prebivalcev, tu je izključeno kaznivo delo. Če pa govorimo o nezakonitem delu, moramo seveda jasno povedati, da imamo direktivo iz leta 2009 in sicer direktivo o eh, osebah eh, iz tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Eh, v tej direktivi imamo v drugem členu definicijo, to je zaposlovanje državljana tretje države, ki je nezakonito v državi oziroma v EU. To je torej ta definicija v direktivi. V nekaterih državah članicah pa vidimo, eh, da je v številnih eh, državah, eh, članicah tako delo kaznivo dejanje. Sodelovali smo z 18 državami članicami v tej študiji. Torej, neprijavljeno delo je oblika nezakonite ga dela v številnih državah, naprimer v Franciji, na Portugalskem, v Nemčiji, pa tudi v nekaterih drugih državah. Nezakonito delo je nekaj dru drugega. E, torej, e, v nekaterih državah e, nekje je stvar nejasna. E, torej, če želimo razlikovati med neprijavljenim delom in nezakonitim delom, moramo, moramo oblikovati definicije, ki jih bomo uporabljali v EU. Potem pa imamo seveda tu uh, navidezno samo za poslitev. Uh, eh, to smo tudi vključili v neprijavljeno delo. Eh, mi nimamo definicije na evropske ravni, vendar če si ogledamo sodno prakso sodišča Evropske unije, tu vidite v, na 19. strani študije, da imamo nekaj primerov na sodišču in iz tega lahko izluščimo definicijo. Navidezna samo zaposlitev je takrat, ko imamo osebe, ki so zaposlene kot samo zaposlene osebe, eh, vendar pa te osebe delajo eh, pod eh, in v skladu z navodili drugih. Ne morejo same izbirati kraja, vsebine dela in tudi ne nosijo tveganja delodajalca. Kot vidite, da to pa ni eh, prava samozaposlitev. Eh, tu gre tudi za nek element socialne goljufije. Eh, potem pa smo imeli tudi razpravo med našimi člani in GD za poslovanje. Mnogi menijo, da imamo veliko napotitev na področju kmetijstva. Ugotovili smo, da to ne drži. V nekaterih državah, naprimer v Franciji, ugotavljamo, da je več napotitev. Eh, napotitve so bolj običajne na področju prevoza, eh, graden, ne pa na področju kmetijstva. Eh, torej, tam E, v glavnem ljudje delajo za svojega delodajalca neposredno. E, torej, povedali smo, da je težko pripraviti definicije. Vidite, zelo veliko rdečega je tu, e, malo zelenega. Potem pa drugi korak, nadzor. To je zelo pomembno. To je pomemben del našega projekta. Govorili smo o uveljavljanju, izvajanju zakonodaje, o koordinaciji nadzora, govorili smo o sankcijah, pravicah delavcev, vse to je zelo pomembno. Našim članom smo razposlali vprašalnike in med vprašalniki smo jih zastavili našim članom je, eh, katera zakonodaja velja za delavne inšpekcije. Spraševali smo, Eh, kakšne eh, pravice imajo kmetije pod inšpekcijo in podobno. Eh, vidite, da imamo tu dva različna sistema inšpekcij, pri enih se osredotočamo na skladnost za konodajo, pri drugih pa na inšpekcijo preventivo. Mi menimo, da je pomembno, da imamo več preventive in eh, mi moramo pogledati, ali imamo države članice, ki bi imeli eh, druge instrumente, ki temeljijo na zakonodaji, na kolektivnih pogodbah. Eh, pomembna je simplifikacija, torej poenostavljanje administracije v Evropi na področju kmetijstva dela več kot 20 milijonov ljudi. Vendar imamo velike razlike med državami. Imamo države kot so Švedska, Nemčija, kjer se eh, eh up, eh, veliko oseb zaposluje s polnim delovnim časom za celo leto. V drugih državah, naprimer v Franciji, Belgiji, Italiji, pa je več sezonskega kratkotrajnega dela. Eh, to pomeni, da je porazdelitev dela eh, in administracija drugačna. Eh, potem pa imamo tudi, če dalje več so zaposlitev. Se pravi, da ima delavec eno pogodbo, pa hkrati dela za več podjetij. Torej, tu imamo možnosti za poenostavljanje. Naj dam dva kratka primera. Tu vidite, na tej prosojnici eh, formalna sporočila, ki jih pošilja eh, delo dajalec. Eh, tu vidite najprej, kdaj mora delodajalec poslati sporočila, obvestilo, to lahko stori pred pogodbo, med delom ali pa naknadno, potem pa kakšna je oblika te deklaracije, ta je lahko uh, na papirju ali pa elektronska. Potem se sprašujemo, koliko teh eh, deklaracij morajo izpolniti. Eh, lažje je, če imamo samo eno sporočilo, eno obvestilo, eno deklaracijo, če so stvari preveč kompleksne, Eh, se povečuje tudi število napak. Eh, naslednja prosojnica je zelo pomembna. Eh, mi imamo lahko neko sporočilo delo dajavca, neko deklaracijo, ki morda ni 100 odstotna pravilna. Kaj se zgodi, če so majhne formalne napakice? Kako bodo države obravnavale te napake? E, mnoge države formalne napake obravnavajo drugače kot e, neprijavljeno delo. E, to je zeleno. Nekatere države pa formalne napake obravnavajo na isti način kot neprijavljeno delo. Seveda morajo biti sankcije skladne z napako, formalne napake take ne morejo biti obravnavane na isti način eh, kot eh, neprijavljanje dela. Potem pa eh, postopki. Kako se upravljajo delovni zaposlitveni odnosi? Hvala. Poglejmo si, na primer, eh, koliko je administrativnih dokumentov in potem koliko je dokumentov za področje socialne varnosti. To je velik problem za kmetijstvo. Za sezonsko delo so se spremenila pravila. Mnogi sode Evrope delajo v zahodnih državah in sedaj mora uh, vsaka kmetija Matija opraviti tudi deklaracijo v državi porekla sezonskega delavca in to je seveda zelo težko za družinske kmetije. Pri našem delu je potrebno vključevati socialne partnerje. E, nekatere države imajo zelo močne organizacije delodajalcev, in te lahko pomagajo svojim članom eh, pri spoštovanju eh, pravil. Eh, pomembno je dobro organizirati socialni dialog. Torej, v naslednjem delu našega poročila smo pregledali primere dobre prakse, kar 15 strani je posvečenih tej temi. Mi vidimo tu primjere dobre prakse po različnih tematikah, eh, na primer eh, zakonodaja, inšpekcije, izvajanje, poenostavljanje, organizacija socialnega dialoga med eh, delodajalci in sindikati. To je seveda tudi zelo pomembno za komisijo, Na začetku sem povedal, da je poročilo eh, na voljo v šestih različnih jezikih eh, in na koncu našega dokumenta smo pripravili eh, priporočila in zaključke. Naj izpostavim samo na katere. Imamo priporočila v zvezi z definicijami, rekli smo, da nimamo definicij na evropski ravni. Pomembno je, da poznamo različne eh, nacionalne definicije, na tem področju moramo nekaj narediti v prihodnje, potem eh, mi se sedaj sprašujemo, kaj lahko naredijo države, pomembno je, da imamo preventivne eh, ukrepe, Eh, potrebujemo proporcionalne, sorazmerne torej, eh, sankcije, eh, formalne napake ne smemo obravnavati na isti način kot neprijavljanje dela. Pomembno je poenostavljanje postopkov, preveč administrativnega bremena ne eh, izboljšuje spoštovanja zakonodaje in zaradi tega moramo pogledati, kako lahko poenostavimo stvari. Eh, mnoge države imajo majhne družinske kmetije in uh, nimajo uh, osebe, ki bi bila samo v pisarni. To področje si moramo natančno gledati. Potem pa eh, delovne inšpekcije, tudi to si moramo ogledati. Mi moramo pregledati tudi tripartitni sistem, sodelovanje s socialnimi partnerji, inšpekcije. Kakšna je vloga socialnih partnerjev? Povedal sem, da tam, kjer eh, so socialni partnerji vključeni, eh, da eh, tudi bolje spoštujejo pravila. Potem nezakonito, neprijavljeno delo ni samo problem države, to je transnacionalni problem. In mi smo tudi opazovalci v platformi za neprijavljeno delo in uh, v letu 2018 eh, bomo govorili eh, o eh, kmetijstvu in upam, da bomo tedaj lahko predstavili tudi naše ugotovitve, priporočila in podobno. In eh, mi potrebujemo tudi določene eh, cilje eh, pri iskanju primerov dobre prakse. Povedal sem, da smo proti vsem oblikom kam uh, socialnih goljufij in uh, neprijavljenega dela. Mi uh, potrebujemo v Evropi boljšo zakonodajo, poenostavljena pravila in ne več zakonodaje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa. Prehajamo k vprašanjem poslancev. Kot prvi se je preva, prijavil gospod Lazo. E, s kolegom Feronom e, sem se srečal z mnogimi e, kmeti in govorili smo tudi o delu, o čudnih zadevah. Več tisoč na po. A, e, napotenih dela, napo, delavcev dela na področju, kjer ni veliko mehanizacije. Eh, mnogi eh, so eh, specializirani in iščejo pravzaprav tudi delavce iz ustreznih regij. E, tu sklepajo pogodbe za šest mesecev in podobno. E, tu gre za vprašanje torej e, dela. Kaj boste storili za to, da se bo kmetijsko delo ustrezno plačevalo? Kako je z neenakimi plačili za delo? vsaka država mora pač imeti tudi možnost, da organizira svoj trg dela. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zahvaljujem se gospodu eh, Botarmanu govorila sem že z njim o tem poročilu. Dobro, da ste danes tukaj. Veliko govorimo o kmetijstvu, govorimo o delovnih mestih na področju kmetijstva, eh, vendar ne smemo pozabiti delavcev. Se pravi, moramo misliti tako na kmete, kot tudi na njihove zaposlene, na sezonske delavce. Uh, Eh, mi se moramo seveda zauzemati za okoljsko kot tudi socialno trajnost in vzdržnost. Eh, vesela sem tega poročila, zahvaljujem se za to. Če sem vas pravilno razumela, ste rekli, da ne želimo imeti več določb in predpisov, temveč želite izboljšanje obstoječih. To je eden izmed vaših sklepov. Uh, Eh, torej želite harmonizacijo konceptov in definicij, če sem vas pravilno razumela. Eh, torej obstajajo različne definicije in zaradi tega eh, stvari v različnih državah članicah obravnavajo na različne načine. Če bi imeli iste pristope, bi imeli tudi iste kazni, iste sankcije. Na ta način bi se lahko borili proti neprijavljenim, nezakonitim delavcem in podobno pravite, da moramo pregledati in uskladiti eh, zakonodajo. Mislim, da morate to bolj natančno razložiti. Drugič, zelo pomemben je seveda cilj kmetijstva. Eh, to je posebnost. Na področju kmetijstva potrebujemo zelo veliko delovnih mest. Eh, in eh, mi potrebujemo tu fleksibilne eh, delavce. Eh, prihajam iz Španije in iz moje regije so v zadnjih 30-40 eh, let eh, Eh, mnogi španci iz moje regije odhajali v Francijo in so tam delali kot sezonski delavci v vinogradih. In zdaj bi rada vedela, kaj lahko storimo za to, da ne bo prišlo do nezakonitosti in do problemov, ki ste jih vi opisali, se pravi do neenakosti eh, v kmetijstvu. Kmetijstvo mora biti konkurenčno, vendar tu je treba tudi upoštevati uh, stroške dela. Uh, vendar sedaj prihaja do regulacije. Uh, plač eh, s pomočjo kolektivnih pogoj, eh, pogodb, vendar tu imamo razlike med regijami, tudi znotraj Španije. Tudi tu imamo neenakosti. In če sedaj govorimo o kolektivnih pogodbah, moramo poštevati tudi te razlike. Kako lahko tu ukrepamo? Gospod Denanu, hvala lepa, gospod eh, predsednik. mislim, da je to poročilo prišlo v pravem času. Mi si zastavljamo mnoga vprašanja glede socialnega dumpinga, ne zgolj v kmetijstvu. Tu gre torej za neprijavljeno, nezakonito delo in mi se sprašujemo, kaj dela Evropa na tem področju glede teh vprašanj. Mislim, da je nevarno, če se ne odzivamo na ta vprašanja, lahko pride do izkrivljanja konkurence, to je bilo jasno povedano, to je resničnost, s katero se soočamo. E, in tu gre za to, da osebe, ki niso prijavljene, tudi nimajo pravic, ker ne obstajajo, nimajo pravic e, na področju zdravja, bivanja in tako naprej. O teh vprašanjih je treba razmisliti. Eh, Naprimer, prihajam iz regije, ka, v katero prihajajo sezonski delavci za eh, pobiranje sadja. Ali ne bi mogli pravzaprav eh, kombinirati različna sezonska dela, zato da bi imeli bolj popolne pogodbe o delu? Hvala lepa. Sedaj gospod Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tikrai su mumis. Hvala lepa. Z veliko pozornosti in zadovoljstva sem prišluhnil vašemu poročilu. Mislim, da je to vprašanje resnično zelo pomembno. Potrebno bo iskati prožne rešitve, zato da ne bomo naredili več kode kot koristi. Vsi vemo, da je kmetijstvo panoga s pravo posebnim značajem. Število kmetov upada, še prav posebno mladih je vedno manj, če bomo imeli še strože ukrepe, bomo imeli še več težav. Pomankanje teh opredelitev pa ne pomeni, da prihaja do kršitev pravil, ki jih ni. Mislim, da moramo biti previdni pri sprejemanju takih pravil vašem poročilu. Nisem nič slišal o razlogih, zakaj imamo nezakonito neprijavljeno delo. Morda so davčni sistemi ponekod neprimerni, neugodni za prijavo dela. Pa so še drugi razlogi, torej zakaj ljudje tvegajo in ne prijavljajo dela, mislim, da se moramo gledati vse različne razloge. In potrebno bo premisliti tudi o načinu, kako bi bilo pozitivno, če bi prijavili delo. Morda danes to ni tako, po pa v prihodnje. S tem bi lahko kaj dosegli, morda ne ekonomsko, ampak bomo pa imeli bolj jasno podobo glede vsega morda bo to kaj za prihodnost, ko bomo vse skupaj resnično vzpostavili. Mislim, da se je potrebno to torej ogledati predvsej s precejšno mero previdnosti in tudi niste govorili o tem, kakšen odstotek neprejavljenega dela najdemo v kmetijstvu. Je to odstotek, je to 50 odstotkov. Seveda obstajajo tudi obdobja, ko je tega več. Potem pa obstaja tudi obdobja, ko kmet zaposli dva, tri sodelavce za žetov, na primer. Potem pa tudi terminologija, neprijavljeno delo, ste dali, je socialni dumping. Na drugih področjih, na primer na prometnem, pravijo, da če je plača različna od povprečja te države, da je to tudi že kar socialni dumping. Torej, kakšne so resnične razmere? Je socialni dumping, če plačuje manj kot 2000 evrov? Ali pa socialni dumping pomeni, če imam neprijavljenega delavca? Zelo pomembno je biti natančen. Eno je neprijavljeno delo, drugo pa so plače, ki jih ljudje dobijo za to delo ne moremo dveh stvari imenovati z enim pojmom. Potrebujemo dva pojma. In mislim, da moramo tudi na evropski ravni biti zelo dejavni. Prost pretok dela in ljudi mora biti bolj jasen vsem prebivalcem Evrope. Hvala lepa, gospod Kaputo. Si. Grazie, grazie predsednik. Io, io... Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Botermanu za zelo zanimivo poročilo. To poročilo je koristno za dialog med evropskimi institucijami in kmeti. Zame je ta tema še prav posebno pomembna. S tem mislim, še prav posebno na težave v moji regiji, v kampanji na jugu Italije, kjer je ta vidik še prav posebnega pomena. Gre pravzaprav že kar za katastrofalne razmere. Vedno več težav ima kmetijstvo. Naprimer, če imamo tukaj posrednike, ki izkoriščajo na neustrezen, nezakonit način delo, potem se izrablja celoten sistem. Italija se je odzvala glede te težave in Italija je sprejela zakonodajo, kar se tiče tih posrednikov, kriminalcev in mislim, da je to potem tista najboljša praksa, ki bi jo morali zaširiti po vsej Evropski uniji. Gre pa tudi za odgovornost oziroma za priprtje tistih, ki izkorišča delo te osebe. Osebe, ki dela na črno, torej. In ugotavljam, da to ni tako po vsej Evropi. Morda bi morali torej paziti tudi na to temo. Vprašanje za Evropsko komisijo. Šlo je točno za to. To vprašanje sem dal, zastavil Evropski komisiji, pa še nisem dobil zadovoljivega odgovora. Zato sem zdaj še dodatno vprašanje, kaj ti resnično gre za fenomen posrednikov. Evropske institucije morajo paziti, da bomo delovsko zakonodajo izkoristili za zaščito delavcev in dela, da ne bomo samo še poslabšali celotnega sistema. Veliko delavcev je nevidnih v tem sistemu, zato je potrebno uvesti različne ukrepe, da bomo lahko bolje posredovali, zato da bo tudi država lahko bolje posredovala. S tem mislim tudi na instrumente na področju medijske politike, naprimer financiranje za spostavitev ustrezne infrastrukture v stalnem dialogu z delojemalci. Sedaj pa še vprašanje, v bistvu vprašanje sem že podal zastavi Evropske komisije, kako pomembno je, da se institucije v javnem, javnem sektorju bolj vključijo v to. In zato je pomembno, da to težavo skupaj rešimo. Kaj ti težava ti posrednikov je resnično huda težava. Madame Neutscher. Hvala lepa za predstavitev poročila ko sem prebrala naslov, sem si mislila, pomembno je, da kot odbor za kmetijstvo v Evropskem parlamentu jasno povemo, da vsak tip dela na črno, vsak tip nezakonitega, neprijemljenega dela jemljemo resno. To ni kar tako nek džentlmenski prekršek. Včasih se to še v veliko državah tako smatra mislim, da moramo jasno povedati in prehodniki tega še niso omenili, da moramo imeti tudi sankcije. Biti mora možno, da če obstajajo take ljudje, ki izkoriščajo druge, ki jih ne prijavijo, pogosto se dogaja tudi to z begunci, da zaposlujejo begunce, ker so pač poceni, da moramo to pravno tudi urediti, za, jih zasledovati. Med kmeti pa tudi gastronomi veliko krat vemo o sosedih, da ima nezakonite delavce. To vemo v panogi, to domnevamo, vendar pa o tem molčimo, ker pač mislimo, da drugače ni možno zdrževati kmetije, če ne posegamo malo tudi po nezakoniti poslih. Mislim, da moramo to jasno reči. Ne in potem tudi ne moramo iskati izgovorov, a morda je to zaradi davkov, če je zelo veliko birokratskih uvir, čisto vseeno. Kdor ne zaposli ljudi na stezen način, je za to odgovoren. Imamo tudi na Bavarskem precej ninarev, ki se vsak dan javijo za delo in eh, to je sramota za Bavarsko, za Nemčijo. Kdo to počne, spada v zapor. Dan petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam vaše goste. Hvala lijepo. E, na dolaz. E, hvala e, lijepa. Pozdravljam gosta za to, da je prišel in tudi dal to prezentacijo. Uporabili so očitno podatke 16 držav članic in mene sedaj zanima, kdaj lahko pričakujemo podatke za vse države članice, vključno s Hrvaško. Navedli ste tri primere dobre prakse, eh, ki so izredno ambiciozni za določene države članice. Kmetje namreč niso posod organizirani v sindikate in združenja, ki bi lahko bila nek dejavnik v pogovorih eh, s socialnimi partnerji. To bi bila seveda dobra rešitev na evropski ravni, se socialni partnerji niso dogovorili niti za direktivo o delovnem času. Predstavljajte si, kako to šele zgleda na področju kmetijstva, kjer eh, kmetje niso eh, dobro organizirani, da bi se eh, borili za svoje pravice v mnogih eh, državah članicah eh, ni problem pomankanje zakonodaje, temveč slaba zakonodaja. Ali bi lahko tu dali nekaj konkretnih primerov? Kaj menite, da bi moralo biti opredeljeno v tej zakonodaji za to, da bi se izboljšala situacija eh, glede neprijavljenega dela na področju kmetijstva? Mi smo se pogovarjali, tudi ko sem bila poročevalka, za poročilo o ženskah na področju kmetijstva in vi ste se ukvarjali eh, tudi z vprašanjem eh, statusa zakonskih partnerjev, ki pomagajo na področju kmetijstva, assisting spouses, eh, ali imate glede tega kakšne nove ugotovitve, nove raziskave in ali želijo države članice vključiti tudi eh, te partnerje v svojo zakonodajo in ženam, ki pomagajo na družinskih kmetijah, dati ustrezen status. Hvala lepa. Res. Kar se gre, brojdre. Ekses... Hvala lepa. Gospod predsednik, mislim, da je poročilo zelo zanimivo. Vendar pa mislim, da imamo tudi nedavne dogodke. Eden velikih razvoj dogodkov v sredozemlju so tisoče, tisoči beguncev, še prav posebno nezakonitih priseljencev, ki so prišli v Španijo, Grčo, Italijo. Veliko izmed njih je v bistvu obtičalo. In seveda so potem renljivi. Skoriščajo jih za neprijavljeno nezakonito delo. Težave pa imamo tudi zato, ker so kmete revni in so še prav pod posebnim pritiskom. Obdavčeni so trojka. Pritiska na njih po memorandumu kmetje so zelo revni, tisoče jih je, sedaj tudi priseljencev, ki pa so v bistvu poceni vir delovne sile, delajo na velikih kmetijah, manjše kmetije pa te velike kmetije izrinjajo. Te velike kmetije torej sprejemajo veliko priseljencev, imajo konkurenčno prednost in to je seveda slabo za manjše kmetije. Krška vlada namerava migrantom dati državno zemljo v obdelavo. Torej, pritiska se še nadalje na manjše kmete. Ministr za kmetijstvo, gospod Apostolos, pravi, da bo 1500 ljudi dobilo zemljo za obdelavo. Grči želijo spostaviti tudi posebna gospodarska zemlja območja, kjer običajna delovna zakonodaja ne bo, no, ker bodo migranti in begunci pravijo, da so begunci, ampak dokler niso begunci, dokler ne dobijo statusa, so priseljenci in to lahko traja tri leta. Lahko bi torej delali in to ne bi bilo potem del delovne zakonodaje ne bi plačevali streznih zavarovanin in tako dalje. In to je novi fenomen za Grčijo. Predstavljam pa si, da bo podobno veljalo tudi za Italijo in druge države, Španijo naprimer. To uničuje manjše kmete. Je pa to vodo na mlin velikim kmetijam, velikim kmetom, ki potem to situacijo izkoriščajo. Proste, vyčerpali sme liste zgošeň pani panov posúv. Hvala lepa, tako smo izčrpali seznam govornikov našem odboru. Tako da boste sedaj dobili kar besedo gospod Botrman in boste lahko podali odgovore na vse pripombe, na vsa vprašanja. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Poskusil bom odgovoriti na nekatera zastavljena vprašanja. Torej, najprej bom odgovoril na vprašanja, ki sem jih eh, napisal na svojem dokumentu. Najprej ste spraševali po eh, političnih beguncih. V mnogih eh, evropskih državah so sedaj begunci in eh, v Geopi smo eh, tudi pripravili študijo, poslali smo eh, Eh, vprašalnik, da vidimo, kakšne so možnosti za zaposlovanje beguncev. Ne govorimo o nezakonitem delu. Eh, vsi eh, delodajalci se zavedajo, da se je treba boriti proti neprijavljenemu delu in da je to treba sankcionirati. Pri beguncih pa smo ugotovili, da obstaja skoraj da posotnika možnost, po registraciji beguncev, da dobijo uh, uh, dovoljenje za delo za 10 mesecev, 12 mesecev, se pravi eh, za kratek čas. Tak, eh, taki so odgovori, ki smo dobili na to vprašanje. Po, eh, gospa Petir je zastavila tudi vprašanje. Mi, smo, mi nismo dobili veliko odgovorov iz vseh držav. Mi seveda želimo dopolniti eh, naše delo. Eh, mi smo tudi opazovalci v platformi, za boj proti neprijavljenemu delu in v letu 2018 se bo ta ukvarjala s kmetijstvom in tu bomo poskusili dopolniti našo študijo in vključiti tudi odgovore Hrvaške in drugih, ki do sedaj niso še odgovorili. Zastavili ste še vprašanje glede kakovosti zakonodaje. Ugotovili smo naslednje v mnogih državah. Imajo pravila zakonodajo, ki so jo sprejeli z dobrimi nameni, vendar so pravila preveč kompleksna. Mi ne smemo pozabiti, da imamo v večini držav družinske kmetije in kmetje nimajo oseb, oseb ki bi eh, jih zaposlovali stalno celo leto, temveč imajo v glavnem sezonsko eh, delo. Eh, morajo pač eh, sami poznati vsa pravila in za vse velja, da morajo pač eh, biti v stanju razumeti zakonodajo in zaradi tega jo je tudi treba poenostaviti. Eh, naprimer za prijavo eh, dela je marsikje potrebno izpolniti veliko dokumentov in tu lahko naprimer zmanjšamo število dokumentov in s tem izboljšamo kakovost. Eh, marsikje kmetje tudi niso dobro organizirani. In tu igra tudi geopa zelo pomembno vlogo. Tu poskušamo pomagati našim eh, kolegom v novih državah, naprimer na Polskem. Eh, eh, razlagamo jim, kaj lahko dosežejo s socialnim dialogom in podobno. Če imamo sporazume med socialnimi partnerji, eh, se na ta način spoštujejo tudi specifike določenega sektorja Eh, kajti če parlament sprejme eh, zakonodajo, je to seveda dobro, vendar se tu ne morejo vedno upoštevati eh, regionalne karakteristike. Potem pa še nekaj. Mi smo prepričani, da so v mnogih državah ženske Eh, ki delujejo na kmetijah, ne vidne, nimajo statusa. V nekaterih državah sedaj eh, poskušajo opredeliti socialni status eh, žensk, ki delajo na kmetijah, vendar tu se lahko tudi povišajo stroški. Pomembno je seveda, da so ženske vidne. Eh, na tem področju je treba narediti še zelo veliko. Potem pa sem si zabeležil še nekaj drugih vprašanj v svoji študiji, v naši študiji, menda nismo eh, dovolj govorili o socialnem dumpingu. Kaj je socialni dumping? Ali imamo tu neko uh, definicijo? Socialni dumping je, če nekdo dela v neki državi in ne spoštuje delovne zakonodaje glede počitnic, počitka in tako naprej, plačila. Eh, torej, pri napotitvah je zelo veliko socialnega dumpinga. Torej, načeloma je mogoče iti eh, v drugo evropsko državo. Jasno pa je, da je treba eh, spoštovati iste delovne pogoje, plače in podobno. To je menda jasno, jasna definicija socialnega dumpinga. Nekdo je rekel, da uh, cene dela niso iste v Evropi. To vemo, uh, vendar mi vemo, da so cene nacionalna prestojnost, imamo minimalne cene, uh, ki jih ponekod določajo parlamenti, ponekod socialni partneri eh, v kolektivnih pogodbah, tu so stvari opredeljene. Eh, življenjske stroške niso isti v Evropi in zaradi tega imamo tudi te razlike. Pomembna je mobilnost eh, delavcev v Evropi, vendar, če nekdo pride v Evropi, na Polsko, v Francijo, Belgijo, Italijo, mora spoštovati pravila, ki veljajo v državi, kjer se delo opravlja. Mislim, da je to jasno pravilo, ki ga morajo vsi sprejeti. Eh, spraševali ste, koliko je neprijavljenega nezakonitega dela. Težko je to povedati. Če Imamo namreč neprijavljeno, eh, nezakonito delo. Eh, to delo tudi ne pušča nobenih eh, sledov. Imamo študije, ki ocenjujejo ta odstotek. Sindikat v kmetijstvu kmetijstvu, je tudi povedal, da je težko opredeliti eh, ta odstotek. Opravili pa so študijo v devetih, desetih državah. Poznate prav gotovo to študijo EFATA in ocenjujejo, da je takega dela 20 odstotkov. Pravijo pa tudi, da je nemogoče dobiti konkretne številke. Torej, vemo, da je neprijavljeno delo in da moramo ta odstotek zmanjšati. Zakaj obstaja socialni dumping? Zakaj neprijavljeno delo? Mislim, da obstaja tu posreden odgovor. V mnogih državah eh, se ne razlikuje med dejansko nezakonitimi delavci in nespoštovanjem formalnosti. Povedal sem, da obstajajo primeri, kjer eh, se formalne napake obravnavajo na isti način kot eh, neprijavljeno delo in eh, izpostavljati pa moramo, da obstaja razlika med enim in drugim. Nek Kdo iz Francije je prvi prosil za besedo? Povedal je, da prihajajo eh, osebe iz drugih držav, iz Južne Amerike na delo v Francijo. Mi imamo sedaj Evropo 28 terice, eh, prosti pretok in zato potrebujemo tudi nek dogovor znotraj 28 terice kako pa je s tistimi, ki prihajajo zunaj EU. Vse je odvisno od tega, kaj odloči posamezna država. Vsaka država lahko določi, kdo lahko vstopi na njeno ozemlje. Ima, eh, Finska ima naprimer lahko sporazum z Rusijo in lahko angažira delavce iz Rusije. Naprimer Poljska z Ukrajino in eh, Poljska lahko zaposluje delavce iz Ukrajine. Na jugu Evrope imajo določene države sporazumo s severnoafriškimi državami in tam zaposlujejo delavce. Torej vsaka država ima svoja pravila. Nimamo evropskih pravil glede tega, kdo lahko vstopi na ozemlje določene države in kdo ne v Francijo pač eh, prihajajo očitno iz uh, Južne Amerike in o tem ne moremo razpravljati na evropski ravni. Potem pa vprašanje eh, iz, poslanke iz Španije. Uh, rekli ste, da ste za opredelitev določenih pojmov, za standarde. O tem govori tudi platforma mi moramo razumeti, kakšne težave se pojavljajo v posameznih državah in mi se moramo vprašati, ali bomo storili nekaj na evropski ravni zoper nezakonito neprijavljeno delo. Zato pa seveda potrebujemo iste definicije. Na tem področju moramo sodelovati tudi z evropskimi institucijami. Treba je torej upoštevati, da morajo tudi male družinske kmetije spoštovati pravila in da nimajo uh, časa, da samo berejo zakonodaje. Torej, seveda obstaja sezonsko delo, obdobja, v katerih eh, je zelo veliko aktivnosti in za vas, eh, kot tudi za sektor kmetijstva, je pomembno, da zagotovimo večjo fleksibilnost eh, za začasne pogodbe, za sezonske. Eh, zaposlitve, naprimer v Franciji je tako, da je eh, da se dela ponavadi 38 ur na teden, eh, vendar na področju kmetijstva se včasih dela 11 ur na dan, eh, eh, večni zaporedoma in za male kmetije je seveda težko plačevati nad ure in podobno. Tu potrebujemo tudi določene fleksibilnosti. Potem vprašanje. Ali mora Eh, javni sektor ali mora eh, državna uprava bolje poseči in predstavljati rešitve. Mislim pa, da morajo predvsem socialni partnerji najti rešitve, ki so primerne za njihov eh, sektor. Če oni nič ne naredijo, potem pa seveda politika Eh, in eh, parlament. Potem pa skupna kmetijska politika, spraševali ste, ali ne bi mogli tu opredeliti določenih pogojev. Težko je. Eh, govorili smo s kolegi iz Geope. treba je torej razlikovati med eh, formalnimi napakami in eh, pravim nezakonitim delom. Včasih eh, kmet eh, potrebuje nekoga za sezonsko delo in morda ni spoštoval določenih formalnosti. Eh, tega ne moremo obravnavati kot nekoga, ki ne prijavlja dela. Eh, torej, eh, Eh, mnoge inšpekcije torej ne razlikujejo med enim in drugim. In eh, če ne razlikujemo med formalnostmi in pravim eh, neprijavljenim nezakonitim delom, potem ne bomo mogli oblikovati neke skupne politike. Torej, Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Če sem eh, pozabil, kaj eh, me spomnite, eh, vendar tudi jaz vas pozivam k naslednjemu. Dal sem primer direktive o socialni varnosti. Nekaj poslancev se je ukvarjalo s tem v zadnjih mesecev, mesecih. Eh, delodajalci imajo v sezoni eh, za poslene iz različnih držav in sedaj morajo pač stopiti v stik z eh, organi držav, iz katerih te osebe prihajajo. To je nemogoče za družinske kmetije. Prosim, da to tudi razrešite. To vprašanje zastavljajo tako delodajalci kot tudi predstavniki sindikatov, ki se z nami strinjajo. Mislim, da moramo organizirati stvari na bolj izvedljiv način. Ob seveda spoštovanju pravice delavcev. Treba je spoštovati socialne pravice delavcev. Uh, Eh, potrebujejo pokojninske pravice, zdravstveno zavarovanje, to je jasno. Eh, tu gre samo za reševanje eh, vprašanj, naprimer, v katerih državah je treba plačevati prispevke. To je za nas problem in upam, da se bomo na to še povrnili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo natančno, podrobno ste odgovorili na večino vprašanj. še pravočasni smo, deset minut, če imamo, to se ne zgodi prav pogosto. Hvala lepa za vašo predstavitev, za razpravo in za odgovore, ki ste jih podali. To je seveda pomembno vprašanje, ki zadeva veliko ljudi. Imamo pa tudi predstavnika komisije. Hvala lepa, kakorkoli že, gospod Potrman. Ne vem, ali je še kakšno drugo vprašanje. Kakorkoli že lahko stopite v stik z gospodom Botromanom tudi po elektronski poti, poročilo je na voljo v kar nekaj jezikih, tako da je seveda informacij še več, kot jih je bilo tukaj predstavljenih. Še enkrat hvala, gospod Botroman. Tako, sedaj pa naslednja točka. Gotovo boste spomnili, da smo govorili tudi o čebelarskem sektorju, da bomo to preložili. In zdaj bomo najprej imeli predstavitev stoje o preciznem kmetijstvu in prihodnosti kmetovanja. Stoja je izvedla to interdisciplinarno študijo in seveda skušajo nam pomagati s tem, da nam svetujejo pri znanstvenem delu. Organizirajo tudi delavnice na tem področju pod vodstvom odbora Stoa, kateri člani so tudi kateri poslanci 25, gospod Peter, Nekov in McIntyre so iz našega odbora, odbora za kmetijstvo, v odboru stoje. kar precej interese je bilo za sodelovanje tem odboru. Tako da so predstavniki eh, bili, morali biti določeni eh, zelo pozorno, kar precej konkurence je bilo, ko smo imenovali predstavnike v določene odbore stoje. Kot sem da imamo torej tri kolege tudi iz odbora Agri, precizno kmetijstvo pomeni, da uporabimo tudi tehnologijo za to, da izboljšamo kmetijstvo. Gospod Megine, se ukvarja s tem vprašanjem, pa je tudi podpredsednica Evropskega parlamenta. Kar nekaj poslancev je bilo vključenih tudi v pripravo te študije. Kot sem dejal, je gospod Mgines pristona za to študijo. Precizno kmetijstvo je zelo široko področje. Najprej pa bi dal kar besedo našemu gostu, gospodu De Berdemakerju pri preciznem kmetijstvu. Gre za združevanje različnih vidikov s ciljem optimizacije kmetijstva. Besedo torej dobi gospode Bedermaker in uvedel nas bo v to temo. Prisrčno dobrodošli. Dajem pa vam takoj tudi besedo. Lepo je, da ste z nami. Prosim. Thank you. Thank you very much. Um. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem, da ste nam dali priložnost, da lahko nakratko orišemo pomembne svežne preciznega kmetijstva, ki lahko pomagamo s preciznim kmetijstvom pri prihodnosti kmetijstva v Evropi. To je delo, ki ga izvaja kar nekaj organov na tem področju. To smo povzeli v poročilu, kot je bilo omenjeno v vodoma. Če si pogledamo kmetovanje v Evropi, potem vidimo, da imamo 80 do 85 odstotkov naših kmetij, ki so manjše od 20 hektarjev. Samo 7 odstotkov jih je večjih kot 50 hektarjev. To je torej ena od težav, s katerimi se soočamo, neenakost pri velikosti, prav tako pa tudi porazboritev velikosti, ki ni enakomerna med državami članicami. To je tudi težava, s katero se bomo soočali v prihodnosti. Še ena težava, ki jo vidimo, pa je demografskega značaja. Vidimo, da je malo kmetov mladih, takih, da bodo dejavni še čez 15 let. Verjetno bomo imeli samo 20 odstotkov kmetov, ki bodo takrat še dejavni. Samo 20 odstotkov jih je mlajših od 44 let, če pomislite, kaj se bo dogajalo čez 25 let, bodo to tisti, ki bodo seveda predstavljali takrat kmetijstvo. Sedaj se potem pojavi vprašanje, kaj pa lahko storimo, kaj se dogaja družbi in kaj lahko storimo, da bomo imeli še vedno produktivno kmetijstvo, ki bo mladim kmetom in kmetom nasplošno ponujalo priložnosti. Da ne bodo torej ljudje zapuščali podeželja. Kot je bilo omenjeno že tudi predhodno, je težava ta otok ljudi z podeželja in zapuščene kmetije. Tako, sedaj pa pogledamo nekaj točk, o katerih moramo govoriti. Govorimo o konceptih, kot je padno kmetovanje, kot je precizno kmetijstvo, digitalizacija družbe in seveda tudi kmetijstva. Vse to nam lahko pomaga, ko se soočamo z velikimi cilji za prihodnost, naprimer varnost hrane, prav tako pa seveda tudi podnebna odgovornost in soočiti se moramo s podnebnimi spremembami. Digitalizacija družbe se že dogaja. Pametni telefoni, kot si vemo, mislim, da vsi tukaj v parlamentu dobro veste, da se to dotika vsakodnevnega življenja, internete, stvari in tako dalje. Precizno kmetijstvo lahko izkoristi tehnologijo digitalizacije skupaj z znanjem in tako lahko pridemo do pametnega kmetovanja. Pa da lahko rečemo, da tukaj skušamo optimizirati kmetijsko proizvodno z dobro utemeljeno kombinacijo genetike, genetike pridelkov, okolja in to je lahko prst, to je lahko vreme, podnebje v določenih državah pa seveda tudi tehnologija, ki lahko pomaga pri pridelku in vse to seveda temelji na dobrih meritvah. Torej ta optimizacija je izziv, s katerim se soočamo, ki ga skušamo izvesti, zato da bomo prišli do komponent pametnega kmetovanja. Kaj je tukaj pomembno? Mislim, da je to analiza informacij. Potrebno je dobro opazovati. Če gremo na polje, lahko vidimo veliko. Naprej lahko vidimo, ali obstaja prevel, ali vemo, koliko prevela imamo. Lahko vidimo bolezni, lahko vidimo, ali imajo predelki dovolj hranil. Vse to je del ustreznega opazovanja in seveda potem to ni dovolj. Potem imamo tudi dokumentacijo, kot so naprimer zamejili prsti. Morda imamo tudi dokumentacijo, ki bi morala biti na voljo v prejšnjih pridelkih in prejšnjo porabi zemlišč na določenem polju. Če imamo vse te informacije, potem lahko verjetno pripravimo dobro analizo. Analizo, ki nam bo pomagala pri sprejemanju pametnih odločitev. Ker ti potem lahko izberemo pravi genotip. Mislim, da imamo zelo različne vrste semen koruze ki so boljše za določeno strukturo tal. Kot druge in ki so prilagojene na določeno podnebje in na določeno področje. Zanašati se je torej potrebno na informacije, ki jih dobimo od podjetij, ki izdelujejo semena, pa tudi od eksperimentalnih postaj, ki so izvali obsežne teste, ko so skušali ugotoviti vrednosti različnih genotipov. Ko imamo torej genotip, ko ga opredelimo, moramo potem seme posaditi zaditev gnojenje. Tudi tu je potrebna prava mera, naprimer koliko rastlin na hektar, pa tudi prava mera gnojiv. Praviti moramo tudi pravo kemikalijo. Sestava kemikalije bo odvisna od analize, ki smo jo naredili v prsti. In potem ukrepamo. Mislim, da moramo imeti pravo mero na pravem kraju, sicer to ni smiselno. Zagotoviti moramo, da je to pravočasno, v pravem času, če bomo prezgodni, imamo težave s pozebo, če smo prepozni, pa lahko to tudi vpliva na pridelek. In potem seveda ustrezni vremenski pogoji so pomembni, ustrezne vremenske napovedi ženske pa napovedi so pomembne pri tem, pa tako pa je zelo pomembno, da imamo tudi dobro delujočo, ustrezno prilagojeno opremo, ki opravi delo, da lahko to storimo takrat, ko je to potrebno, na kraju, kjer je potrebno. Torej, dostopnost podatkov, pa tudi znanje, ki ga potrebujemo in tehnologijo moramo imeti na voljo. Če si pogledamo to, morda je to nekoliko drugače, kot so kazali začetni poskusi. Če si pogledamo rdeče madeže, je to tam, kjer je kmet izgubil denar. Morda tam ne bi smel sreti ničesar posvetiti, ničesar več, ker ga to stane. Potem belo tukaj pa lahko eh, zasluži. Kemikalije in semena pa je uporabil enakomerno. Po vsej tej površini lahko kaj storimo bolje, to je tisto vprašanje, ki si ga zastavljamo. Potem pridemo do torej, preciznega kmetijstva, do obsega. Tradicionalno kmetijstvo je tako pač, da imamo polje in imamo en pridirek na celotnem polju. Naprimer, na hektar pri jabukih ali na 5 hektarjev imamo vzorec prsti, naredimo analizo in potem imamo tako mislimo, ustrezne formulacije za celotno polje. To verjetno ni res, kajti vemo, da obstajajo razlike prsti med različnimi področji znotraj tega polja. In potem specifično upravljanje, tukaj že želimo deliti, razdeliti polje na različna področja. Ponekod lahko pravim nekoliko več nejev, kjer bomo potem imeli veliko več pridelka, kot pa lahko zmanjšamo količino gnojiv, naprimer, ker to tako ali tako ne pomaga in ne bo povečalo proizvodnje. Enako, lahko velja tudi za herbicide, za bolezni in škodljivce. V prihodnosti, vse do nekaj še prav posebno, pa da bomo imeli različno upravljanje poli, posamezne drevesa in rastline bomo obravnavali različno. To je tista pot naprej. Donos, pa tudi kakovost donosa, kakovost pedirka bo postala zelo pomembna. Lahko se pogovarjamo torej o tehnologiji pri tem in nekaj prosovnic imam, ampak morda lahko tudi rečemo, kakšen je vpliv tega preciznega kmetijstva v EU. Mislim, da če uporabljamo to tehnologijo, lahko precej prispevamo k varnosti živil, varnosti hrane. In mislim, da je tukaj tehnologija pametnega kmetovanja in preciznega kmetijstva nekaj, kar lahko nudi to, da bomo proizvajali več z manj. To pomeni, da bomo imeli več hrane z manj kemikali, lahko pa tudi, da bomo proizvajali več hrane, eh, izključili manj zemljišč, ko bomo najbolj plodna zemljišča izkoristili bolj. To je ena od možnosti. Če lahko to storimo, potem bomo verjetno spodbujali tudi varnost hrane, ko bomo uporabljali manj kemikalij. Prav tako je to bolj trajnostni način kmetovanja, kaj ti vidimo lahko kar v precej primerih, da obstaja kar precej pozitivnih vplivov na okolje. in tako tudi predvsej povečamo produktivnost. Je pa to seveda tudi del spremenj po družbi, kjer je uporaba novih tehnologij nekaj, kar se mora povečati in upajmo, da se bo to zgodilo na veliko podželjskih področjih, tako da eh, bo to fasciniralo ljudi, da ne bodo pravili samo ročnega dela, da bo to torej tudi tehnološki izjiv. Na ta način bo to potem vplivalo na delovne prakse, na življenje na kmetijah, morda bodo ljudje imeli več časa za socialne aktivnosti, naprimer. In potem bomo imeli nove modele kmetovanja, tudi pri svetovanju, naprimer, ki bodo lahko pomagali pri hm, obdelavi podatkov in tudi usposabljanje bo pomemben del tega. Pomembno bo imeti nove veščine, tehnološke veščine, okoljske veščine, prav tako pa tudi menedžerske veščine. Če je to izziv za mlade kmete, potem se bodo čutili tudi bolj enaki z ostalimi deli družbe, kajti kot vemo sedaj, so prihodki podpoprečni, primerjavi z drugimi deli družbe, tako da bodo torej lahko dobili boljši socialni status, boljši družbeni status. Mora pa precizno kmetijstvo postati tako, da se ga bodo lahko vsi privoščili, ne glede na velikost kmetij, naj se gre za zelo intenzivno hortikulturo ali pa za manjše kmetije, ki pridelujejo zelenjavo, naprimer. Prav tako mora ustvarjati delovna mesta. Ne v tradicionalnem kmetijskem sektorju, mislim, da mora ustvarjati delovna mesta na področjih, ki prispevajo kmetijstvo. In seveda, to je izziv za ukrepe na evropski ravni, tako da bomo upoštevali pomisleke in vse, kar obdaja precizno kmetijstvo. To je pa zelo odvisno od eh, držav članic to vsekako lahko upoštevamo. Torej, če skušam povzeti precizno kmetijstvo, gre za zajemanje podatkov, monitoring, nadzor nad podatki in potem usmerjanje proizvodnje in tudi upravljanje s to proizvodnjo. Več z manj pravimo variacije in izkoriščamo variacije, ki obstajajo v naši prsti v podnebju prav tako je to usmerjeno na podatke in se zanaša na tehnologijo, prav tako pa mm, uvajamo novo tehnologijo v podeželje, v nove skupnosti. To temelji na podatkih in znanju za sprejemanje odločitev in ukrepov, prav tako pa mora to veljiti veljavno za vse tipe kmetij. To je eden od pomembnih vidikov. To, to reč, da kmetje sedaj čutijo pritisk, morda celo obvezno, da pokažejo, da delujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi praksami. Dokumentacija, ki se tematično proizvaja pri preciznem kmetijstvu, bo lajšala dokumentiranje dobrih kmetijskih praks in certificiranje kmetij, da izpolnjujejo določene pogoje. precizno kmetijstvo ima vpliv na okolje. O tem lahko govorimo malo kasneje. Naprimer, kar se tiče prepečevanja erozije in prepečevanja poplav. Optimalna uporaba gnojiv in kakovost potajnice, naprimer, lahko zmanjšamo tudi vsebnost dušika, pa tudi druge komponente potajnice, ki imajo opravka z nekaterimi kemikalijami, ki ne zginejo kar tako. Prav tako pa imamo potem tudi zaščito pridelkov, tudi pri upravljanju, obladovanju plevela imamo podoben primer. In še en pomemben del je, da lahko tudi, če uporabimo manj kemikalij, zmanjšamo škodo škodljivcev ali škodo, ki pozičuje mikoza, če uporabljamo dobre prakse tako, da mislimo, da lahko tako dobro mešamo pridelke, lahko stimuliramo bioraznolikost in tako lahko zagotovimo dobro mikrobno zdravje naše prsti in to je pomembno za strukturo prsti in za izogibanje erozije in za zagotavljanje kakovosti naše prsti. Precizno kmetijstvo verjetno ima posledice za skupno kmetijsko politiko ko bi se vprašali, ali je dohodkovna podpora ali podpora, predvsem kot tisto nekaj, kar lahko eh, povzroči boljši okoljski vpliv, kako bi lahko to torej spodbudili, da bi bili napredni, kar se tiče biti okolju prijazni, kar se tiče uporabe vsake tehnologije in skušati moramo spodbujati konverzijo preciznega kmetijstva s podporo predumov v izvedljive tehnologije, ne samo pri večjih strojih. Prav tako bi morali to izvajati usposobljeni kmetje, ki imajo določene tehnološke, pa tudi menedžerske veščine. Možno pa bi naj to bilo ne glede na velikost kmetije. Če si pogledamo druge, druga področja politik, kjer bi precizno kmetijstvo lahko imelo določen vpliv, lahko prispeva, je to okoljska politika, regionalna politika, kajti tukaj gre za alternativno zaposlovanje, konkurenčna politika, znanost in, in, in politika eh, inovacij. To je nekaj, o čemer se še vedno pogovarjamo. Seveda pa potem tudi izobraževanje in usposabljanje. Potrebno bo tukaj tudi spremeniti način razmišljanja. Potem industrijska politika, proizvajalci opreme, tudi tukaj ima velik vpliv. Gospod predsednik, če mi dovolite, se bom tu ustavil. Lahko bi nadaljeval, pa da še nekaj primerov, vendar pa rad bi se ustavil. Slišal bi reče kaj vprašanj in bi potem morda nadaljevali s tem, ko bomo dobili vprašanja. Hvala lepa. No, danes nismo pod pretiranim časovnim pritiskom. Gospod profesor, eh, Veseli nas, da ste prišli k nam, da ste našli čas za to predstavitev in za razpravo z nami. Zdaj pa predajam besedo eh, kolegom iz odbora in jih prosim za vprašanje. Gospa Nojhli je prva. Najlepša hvala. Prav imate. S tem se bomo ukvarjali v naslednjih letih in desetletji. Nekaj bi me zanimalo. Rekli ste, da bo to mogoče za velika gospodarstva in manjša gospodarstva, tukaj moramo porekati. Male kmetije gotovo ne bodo mogle loviti tehničnih izzivov. Zato bi rada od vas slišala, kako mislite, da bi nek mali kmet eh, ali pa pol kmet eh, tehnično eh, spremljal zadeve v smislu investicij, finančnega zalogaja. Mislim, da je to bolj namenjeno velikim eh, kmetijskim gospodarstvom. Dejali ste več proizvesti za manj. Tudi ta račun se ne izide čisto, kaj ti zato, da bi vključili vse ostale korake, je treba upoštevati vse člene v verigi. To bi izboljšava bi bila zmanjšanje uporabe energije ali pa eh, da bi z manjšim vložkom dobili več, ampak mislim, da ste tukaj nekoliko pretiravali, treba je upoštevati tudi proizvodne stroške, strojnega parka in podobno. Najpomembnejša točka in najtežja točka pa je ena, ki ste jo preprosto izpustili in sicer, da bi z več tehnologije poklic dobil več ogleda, s tem se ne strinjam. Kako pa, se, eh, kako pa to povezujete z birokracijo? Opisujete kmeta, ki bo čisto drugačen kot eh, danes. Poleg tega bo moral biti še malce kemika, nekaj več bo moral vedeti o strojih, računalnikih in tako naprej. Eh, kako to vidite? Ali mislite, da je to mogoče večinsko sprejeti v kmetijstvo ali pa bo, se bo ta praksa uveljavila za manjši del kmetijstva? Je benži imela višja. Pa... Mislim, da se temu sploh ne bomo mogli izogniti. Gospod Valkarsel. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik mnogi izmed vas verjetno eh, veste, da sem namestni, nadomestni član v tem odboru, da sem tudi poblašen za eh, vse te ime, s katerimi se ukvarja stoja. Veseli me, da imamo tukaj znanstvenike, ki nam eh, lahko predstavijo najnovejše dosežke eh, na področju tehnologije in znanosti. Vse skupaj z ciljem, da bi eh, poslancem olajšali sprejemanje odločitev na osnovi priporočil tovrstnih študij. Korto, a medio in a largo plazo tako da lahko mnenje znanosti upoštevajo pri svojih eh, ukrepih kratkoročnih do srednjeročnih dolgoročnih eh, stoja. Da je zelo pomemben prispevek eh, parlamentarnemu delu, kot smo pravkar slišali, že pri tem prispevku k preciznemu kmetijstvu in prihodnosti kmetijstva v Evropi. Ta predstavitev je bila izjemno zanimiva in če dovolite bi opozoril na to, da moja regija v Španiji, torej Mursija, živi pretežno od tega, da maksimalno izkorišča vodne vire. Vodni viri so zelo skopi, veliko vode ni na voljo. Precizno kmetijstvo bi tej regiji zelo pomagalo in ji pomaga, saj ji omogoča, da se bori proti ekstremnim vremenskim pogojem in podnebnim spremembam na ta način, da optimalno tretira tla z avtomatičnimi sistemi za zalivanje ter podobno. Veliko se vlaga v raziskave in razvoj. Eh, strani regionalne vlade Mursije, kar je prispevalo k močni podpori preciznemu kmetijstvu. Murcija je torej tukaj vodilna regija v Španiji, sploh ko gre za prihranek vode in optimalne izkoriščanja vodnih virov ter uporabe najboljših eh, tehnik zalivanja. Stoa nam bo prav gotovo pomagala pri izboljšavah tega sistema, tako da bomo resurse čim bolje porabili in s tem prispevali k učinkovitemu kmetijstvu. Hvala lepa za te zelo zanimive in pomembne dodatne informacije. kar seveda širi našo osnovo znanja. Gospod Denanon, izvolite. Euh, Gospod predsednik, večkrat je naš odbor razmišljal o preciznem kmetijstvu. Imeli smo poročilo kolege Viteme gospod profesor, povedali ste, da je cilj, da ohranimo ljudi v podeželju. Treba je predvsem eh, preprečiti tratenje sredstev denarja in mi potrebujemo seveda sedaj tu informacije za izvajanje vsega tega, informacije o tleh, podnebju, vremenu in šele potem eh, lahko vzpostavimo vez med posameznimi parametri in lahko ustrezno pač sadimo naša rastline, semena in podobno. Ali bodo kmetje se lahko ustrezno odzvali na ta znanstvena vprašanja? Verjetno ne. Nova generacija, ki sedaj prihaja, eh, se bo bolj spoznala na računalništvo, geostrategijo in ta bo dosegla napredek pri vseh teh vprašanjih in zaradi tega je treba razmišljati o tem. Vesel sem, da želi EU postati vodilna na tem področju. Eh, tu moramo biti pozorni. Eh, nova SKP mora upoštevati vse to in mislim, da moramo pri predlogih za novo SKP eh, uve, uvajati tudi ta vprašanja preciznega kmetijstva. Ja, Hvala lepa. Mislim, da nam bo današnja razprava pomagala pri tem, eh, ko bomo sprejemali odločitve, se moramo upoštevati tudi eh, mnenje znanstvenikov, prav gotovo pa bo dobra tudi prisotnost eh, glede raziskovanje ustrezni direktorat eh, za eh, ta vprašanja. Naslednji gospod Kaputo. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči. Precizno kmetijstvo. Jasno je, da gre za strateški instrument, ki je pomemben za prihodnost kmetijske proizvodnje za pre, tako za produktivnost, kot tudi za ohranjanje našega okolja. Pretirana uporaba gnojil, sredstev za varstvo rastlin, vode in posilnih eh, goriv bo s tem manjša, bolje lahko uporabimo vse eh, te vire in eh, kmetijstvo lahko prispeva tudi k zmanjšanju brezposelnosti mladih, preko digitalizacije. Samo mlada generacija bo sposobna uporabiti vse te nove dosežke. To je prednost eh, za prihodnost eh, kmetijstva, kar eh, študija stoje tudi natančno kaže. Moramo pa vam postaviti še eno vprašanje oziroma nam vsem in sicer kako bomo lahko spodbujali to vrsto kmetovanja, ne da bi s tem škodili podeželju in ne da bi zaradi tega trpela mala kmetijska gospodarstva. Obstaja namreč določeno tveganje, da bi majhni obrati in, š, in čisto majhni eh, kmetijski obrati zaradi tega propadli določeni start-upi ne bodo mogli slediti eh, tej močni konkurenci velikih eh, multinacionalk. Evropska kmetijska politika mora v ta namen razviti ustrezne politike, s katerimi bomo poskrbeli za izobraževanje mladih kmetov. Kar lahko prispeva tudi k digitalizaciji podeželja. Telekomunikacijska podjetja pogosto ne vlagajo veliko v podeželje in zato nimamo pravih koristi, gospa Hojboh. Hvala lepa, hvala lepa za predstavitev študije. Tudi tam sem nekoliko razočarana glede tega, kako predsenjujete rezultate. Kot jaz berem poročilo, lahko vidimo tudi negativne posledice, kar zadeva eh, velikost in število obrato, mislim, da gre za velike kmetije, kar zadeva zaposlovanje v primarnem kmetijstvu. Tukaj vidim negativne eh, vplive, sploh ne vem, kako naj bi to prispevalo k zmanjšanju brezposobnosti pri mladih. Eh. Če se pogledamo prakso. In če želimo ohraniti mlade na podeželju, in če si pogledamo mlade, ki se želijo vrniti na podeželje, ti bi se mogoče radi ukvarjali z preciznim kmetijstvom, ti se ukvarjajo tudi z biološko pridelavo in eh, se ukvarjajo tudi z drugačnim načinom trženja. Vprašanje je, ali lahko mlade z več tehnike obdržimo na podeželju, tukaj nekoliko odvomim. Mislim, da ne primanjkuje tehničnih izzivov na naših eh, kmetijah, eh, primanjkuje nečesa drugega. In sicer gre za dohodek, kar ste tudi omenjali. Dohodek je pod povprečen. In ne vem, če lahko to izboljšamo, če proizvajamo več, če naši trgi ne bodo na to prilagojeni. Mislim, da ne proizvajamo zelo slabo, ampak če cene ne bodo prave in dohodki ne bodo pravi, nam tudi precirno, precizno kmetijstvo ne bo pomagalo. E, podobno je pri socialnem statusu, ne vem, zakaj bi se status povečal, če uporabljamo še več tehnike v kmetijstvo. Tudi tukaj imam svoje nove, mislim, da socialni status, družbeni status eh, kmetov in eh, kmetic ni tako slab, to je poklic, ki ga sprejema družba in tukaj potrebujemo večjo sprejemanje splošne družbe, eh, manj uporabe pesticidov, manj uporabe kemikalij. To je seveda dobro, lahko to naredimo z preciznim kmetijstvom ali pa z boljšim znanjem kmetijstva. Eh, kmetov in kmetic, glede tega, kaj se dogaja eh, na polju, kaj se dogaja v tleh, eh, kje se sploh še izobražuje glede zdravja tal in zdravljenja tal. To se kot praktični predmet sploh ne pojavlja več pri izobraževanju. Zdaj pa bi Eh, vse skupaj še bolj digitalizirali za več tehnike. Kako pa zadeve delujejo v eh, tleh, kako medsebojno reagirajo različne vrste rastlin, kakšno je, no, je najboljše kolobarjanje, o tem pa nič. Eh, videli smo površino, ki ste jo prikazali kot homogeno ali pa razdeljeno. Poglejte si, kako so včasih kmetovali. Včasih so kmetje zelo dobro vedeli, kateri del polja je primeren za določeno polščino, kako eh, jo je treba eh, obravnavati, kdaj je treba žeti. Kmetje so poznali. Eh, svoje kmetije in svoje polja. Danes pa na vse gledamo za višine dveh in pol metrov z traktorja, zato mislim, da je treba več vlagati v izobraževanje, v izobraževanje glede tega, kaj se dogaja v tleh. Več podatkov, kot ste jih omenjali, ni nič eh, slabega, ampak če bomo samo še izbirali podatke, jih analizirali in potem eh, storili, kar bo ta analiza pokazala, kmetje sami pa sploh ne bodo več videli sami, kaj se dogaja na polju, nam vse skupaj ne bo pomagalo, ne okolju in tudi podnebju ne. Ravni vjerjec je pod tem komputer, pod tem. No, potem bo kmet sedel za računalnikom in od tam se upravljal. No, ampak eh, dobro je vendarle poznati svojo zemljo in kaj na njej raste. Ne smemo zadev imati preresno. Pa je pa gospod profesor, pravi gospod Müller, tako zelo kritično kot moja predgovornica tega ne vidi. Mislim, da ste v svoji študiji upoštevali tudi tveganja in omejitve. Začeli ste z strukturo eh, nosilcev kmetijskih gospodarstv. Tukaj vidim največji izziv 21 odstotkov nosilcev mlajših kot 44. 54 odstotkov je starih več kot 54 let, kar je realnost, katero se moramo spopasti, videti moramo, v kakšni meri je ta starejša generacija še sposobna uvajati in se naučiti preciznega kmetijstva razpoložljivost podatkov, varnost eh, v spletu, to so zame tudi pomembne teme, ki bodo igrale veliko vlogo, pa tudi draga tehnologija, tehnika. Za majhne kmetije mm, ta tehnologija ni dosegljiva, seveda imamo strojne krožke, ki jih lahko tukaj uporabimo, pa vendar v končni fazi služi industrija in proizvajalci eh, tehnologije pri kmetih pa ne bomo dosegli neke znatne dodane vrednosti. Kljub temu se mi vendarle zdi zanimivo, da so nove tehnologije na voljo. Če pa si pogledamo evropsko eh, strukturo v državah članicah, eh, Spremljivo sovrstnega gospodarjenja pri kmetih eh, ni dana in tudi ravni usposabljanja in izobraževanja kmetov so zelo različne v državah članicah in tudi narave. Ne moremo kar tako načrtovati v vse podrobnosti, če si pogledamo samo neurja zadnjih nekaj dni, ki jih doživljamo v posameznih regijah. Vsega tega ne moremo natančno predvideti in načrtovati. Zdi se mi pomembno, da okrepimo eh, izobraževanje kmetov in eh, zato je vprašanje, kakšni so zaključki za skupno kmetijsko politiko. Želimo spodbujati eh, to vrstne prakse tudi za mala gospodarstva. Kmetijstvo se predstavljeno na različne načine. Potrošniki imajo pogosto drugačne želje do kmetov, seveda na nje vplivajo tudi mediji, reklame, javno mnenje. Kako torej hm, želimo doseči, da precizno kmetijstvo z več tehnologije, z več eh, stroji približamo potrošniku, mu razložimo, da bo to nekaj dobrega za okolje. Mislim, da nam bodo tukaj reklame pričrtali, prikrižali naše načrte. Mislim, da nam v takem primeru ne bo uspelo, da bi precizno kmetijstvo predstavili kot to, kar naj bi bilo, kar bi se zaslužilo. Gre namreč za, za resursi varšno obdelavo tal. Hvala lepa. No, veseli me da vas vse zanimajo mali kmetije in male kmetije, ampak misliti moramo tudi na proračun skupne kmetijske politike. Tega še niti našem odboru nismo sprejeli podporo za male eh, kmete. Besedo pa dobi zdaj gospa Maginis. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa tudi za to predstavitev. Če dovolite, da začnem z malimi kmeti. Mislim, da eh, je videti, kot da mali kmetje niso intenzivni kmetje, ampak so mešani. Mešani so zaradi tega, da pri, prigospodarijo svoj dohodek. Ne moremo vedno samo postaviti na ene strani male in na druge velike kmete. Toliko za začetek. Vaše uvodne besede glede demografskega razvoja so bile zanimive in to poročilo se dejansko ukvarja z prihodnostjo. In to moramo upoštevati. To se bo zgodilo, ne glede na to, kaj mislimo. To se dejansko eh, dogaja. Eh, posamezni kmeti že prevzemajo te tehnologije. Vprašanje pa je, zakaj eh, jih tako malo sprejema to tehniko. Dejali ste tudi, da so potrebne nove eh, spretnosti, nova sposobljenost. Ali je na ravni eh, inštitucij za usposabljanje kmetov dovolj razumevanja za potrebe po uvedbi tovrstnih eh, tehnologij? In še nekaj v zvezi za eno zelo zanimivo prosojnico, kjer ste prikazali, da na polju kmetje izgubljajo denar. Tudi ozelenitev imamo vključeno v našo skupno kmetijsko politiko in tukaj mislim, da imamo popolno usklajeno sliko. Želi smo zeleniti tista področja, ki so na vaši sliki rdeče obarvana. Zelo dobro lahko uporabimo podatke, o kateri govorite v vašem poročilu. In mm, tudi, ko gre za uporabo stroja, mislim, da ne gre za uporabo več stroja, ampak za to, da se bodo stroji ustresno prilagodili za novo uporabo, tako da bodo bolj sofisticirani in namenjeni, bolj ciljeni obravnavi. Vprašanje pa je, kako se bo odzvala industrija za varstvo rastlin kajti v tem primeru bi porabili manj sredstev za varstvo rastlin, a bo torej tudi vpliv na ta industrijski sektor. Mogoče še en komentar v povezavi z tem, kaj vi menite, da bi moral ta odbor narediti. Tukaj gre za eh, zelo obsežno študijo in upam, da bi da jo bomo lahko eh, uresničili, ne pa, da jo postavili v predal. Zato me zanima vaše mnenje, kaj naj bi storili. Gospod Nekov. Hvala lepa, gospod eh, eh, predsednik, gospod profesor, sem član stoje. In zelo me zanima uporaba novih tehnologij. Danes pa bi vam postavil zelo specifično vprašanje glede preciznega kmetovanja. Bolj natančno, kako nadomestiti pesticide z biopesticidi, to se pravi pesticidi, ki ne škodijo po talnici ali tlem, prav tako se zanima z bolj proti pesticidi eroziji. Tukaj lahko dosežemo boljše rezultate, krati pa moram zaščititi okolje. Ta način kmetovanja bo prispeval tudi k manjši eroziji, tako kot ste rekli. Pa je lepa, gospod Heusling. Ja, herr profesor, ich bewundere. Gospod profesor, občudujem vašo vero v tehniko da mislite, da lahko samo z tehničnimi ukrepi rešujemo probleme prihodnosti. Mislim, da evropski kmetje nimajo problem z premajhno proizvodno, ali obratno, preveč proizvajajo. Če si pogledamo rast proizvodnje na področju mleka, ne vem, želimo proizvesti še več mleka, kam z njim? tudi ne verjamem v tezo, da bo ta tehnika prispevala k temu, da bomo uporabili manj gnojil ali manj eh, kemikalij. Izkušnje so namreč takšne. Če kmet enkrat uporabi bolj eh, drago tehnologijo, potem eh, se ne bo zapeljal samo enkrat čez polje, ampak dvakrat, trikrat, ker mora popolnoma izkoristiti stroje oziroma tehniko. Več tehnike pomeni več uporabe te tehnike. Zato mislim, da bodo na kmetijah eh, tehniko več uporabljali, če bodo jo imeli. Tako kot pri avtih, če imamo bolj varčen avto, se bomo z njim več vozili. Nobenega tveganja tukaj niste omenjali, kot da tvegan sploh ni. Zato bi vas vprašal, kdo bo to sfinansiral, kar smo tudi že slišali odgovor najdem v vaši študiji. No, ovak, eh, skupna kmetijska politika naj bi to sfinansirala. No, no denar lahko uporabimo samo enkrat. Kdo bo imel kaj od tega? Od teh izdatkov. Industrija, ki to proizvaja, ne pa v prvi vrsti kmet. Tisti, ki zadeve proizvajajo in izpravljajo na trg. In to pomeni popolnoma novo industrijo za kmete, tukaj ne bo prišlo nič kaj. Ven se bodo morali najprej investirati v tehnologijo. V 60-70-ih letih smo že menili, da lahko s tehnologijo rešili vse, sam pa v to ne verjamem. Vaše mnenje je, da je to nov tip eh, kmetijstva in eh, sredstva za to bomo našli v skupni kmetijski politiki. Ne vem, če se bo to splačalo za kmete. In še eno vprašanje, na katerega sploh niste odgovorili. Vprašanje, ki eh, predstavlja vedno večjo vlogo pri novih tehnologijah. Komu pripadajo ti podatki? Mnoga evropska podjetja sploh eh, ne bodo sposobna teh podatkov zbirati, tako da bo to prišlo iz nekega drugega dela sveta od eh, podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem in upravljanjem podatkov ki nimamo samo evropskih eh, lesnikov. Komu pripadajo torej ti podatki? Kemični industriji, ki potem eh, svetuje uporabo teh in teh sredstev. Vprašanje lasništva podatkov in nadzora nad eh, podatki je nekaj, o čemer sploh niste govorili. Vendar moramo tudi to vprašanje upoštevati, če želimo zagotoviti ustrezno uporabo. Nisem proti tehniki, sploh ne. Vendar pa nisem mnenja, da je to rešitev vseh problemov. Tako pa ne, lahko je del rešitve. Bi pa odsvetoval, da bi za to uporabili sredstva skupne kmetijske politike. Mislim, da bi bil to napačen razvoj. Hvala. Thank you. Gospod poslanec, ampak ne drži, da je razvoj tehnike določeni meri prispeval k izboljšavam. Prinesel je prihranke. In to bi bila tudi možnost za zagotavljanje financiranja v prihodnosti. In to je mogoče tudi možni zorni kot. Hvala lepa, gospod Orfman je naslednji. Hvala lepa, potem, ko sem poslušal Martina Hoislinga, sem dobil vtis, da tukaj razpravljamo o tem, ali eh, ta tehnika prihaja ali ne, ampak to sploh ni vprašanje in to ni odvisno od nas. Ta tehnika bo prišla na trg. Na mm, to se spomnim na citat zadnjega nemškega cesarja, ki je pred stoletji rekel, da se bo uveljavil kon, ker je avtomobil prehodni fenomen. Ni imel prav, avtomobili so se uveljavili. In če danes rečemo, da mm, bo digitalizacija strojništva, tudi kmetijskega strojništva, prehodni fenomen, to ni res. Zadeva bo obstala in se v eh, upletla v kmetijstvo, če nam je to prav ali pa ne. Zato sploh ne gre v tej razpravi. Gre za to, kako bo to vplivalo na kmetijstvo in to na različne vrste kmetijstva. To pa je pomembna razprava. Omenjali ste majhne, male kmete, tudi območje z manjšanimi omejenimi možnostmi, kjer je kmetovanje oteženo mislim, eh, da je veliki ziv v tem, da se ta tehnologija ne bo omejevala na obdelavo v kmetiji na najboljših eh, lokacijah, ampak bo namenjena tudi za obdelavo površin v moči z omejenimi možnostmi, ki so že zelo veliko izgubila v primerjavi z najboljšimi kmetijskimi lokacijami. Sveda lahko z, preko eh, strojnih eh, kroškov zadeve spodbujati, to bi morali mogoče bolj pospešiti, kajti eh, takšna opremljenost bo mogoča samo z ustreznim sodelovanjem. V Avstriji in Nemčiji so takšni strojni kroški prinesli velike prednosti. čemer se ne strinjam s predgovorniki, da eh, takšna mehanizacija ne bo privlačna za mlade. Nekateri mogoče ne bodo zainteresirani, ampak 90 eh, odstotkov mladih eh, kmetov, s katerimi se pogovarjam, so navdušeni nad učinkovitimi tehničnimi rešitvami, digitalnimi rešitvami no, da mladi ne bi bili fascinirani nad eh, možnostmi digitalne tehnologije, mislim, da ne drži. Prav ta mlada generacija je tista, ki uporablja digitalno tehnologijo in najbolje zna tudi izkoriščati. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne bom omejeval časa za govor, bi vas pa prosil, da se sami omejite. Gospod Nikelsen je naslednji. Gospod Nikelsen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nobenega dvoma ni, da je znanost in tehnologija pomemben, pomembno vlogo pri prihodnosti kmetijstva in je tudi v zadnjih desetletjih odigrala pomembno vlogo. Ena od težav, ki jih danes vidim, je strošek eh, te znanosti in tehnologije. Če si pogledamo strošek eh, traktorja, Eh, v primerjavi za ceno pred 30-40 leti. Nekaj kmet mi je rekel, ko je kupil prvi traktor, eh, ga je kupil za prizvodno krompirja, rekel, da danes tega ne more več narediti. Gotovo smo v težavni situaciji, vendar pa nima smisla gledati v preteklost. Uh, skozi rožna točava in misliti, da je bilo to čudovito obdobje. Se bom vrnil na konja? Moramo sprejeti nove tehnologije. Gospod Dorfman je prav povedal, te tehnologije prihajajo in njihova uporaba se bo še povečala za časom. Če ste 55 ali 60 let stari, mogoče ne boste sprejeli nove tehnologije, če pa ste stari 25 in boste vse življenje preživeli kmetijstvo, potem boste to sprejeli. Vendar pa moramo pogledati, kako boljše izkoristiti evropsko financiranje za pomoč kmetov, da izboljšajo uporabo eh, te tehnologije preko obzorja 2020 in podobno. Tako bi moralo biti, vsaj po mojem mnenju. Živimo v časih, eh, ko je mlade zelo težko prepričati, tudi če so rojeni vzgojeni na kmetiji, da bi ostali na kmetiji. Eh, Kmet je poklic za 365 dni na leto, za praznike, vedno. Ne moremo si privoščiti prosti vikend, eh, ko gremo nekam. Ne moremo oditi za kosilo v petek in se vrniti v ponedeljek eh, na delo. Tako ne gre. Zato je težko spraviti mlade k temu, da bi delali na kmetijah. Antijak se naprimer sooča v Združenem kraljestvu z problemom migranskih eh, sezonskih delavcev, ki eh, delajo na kmetijah, ker drugi ne želijo. Torej, eno ali drugo. Zadeva ni enostavna. Vsekakor pa se vam zahvaljujem in prinesel sem nekaj dobrih idej. In eh, mogoče bi vam rad postavil vprašanje. Rekli ste, da obstaja tveganje, da bi evropsko kmetijstvo postalo odvisno od neevropsko proizvodno tehnologije in strojev za to vrstno eh, kmetovanje. Zakaj? Zakaj podjetja ne morejo uporabiti sredstev iz obzorja 2020 ali česar drugega, zato da bi spodbujali razvoj tehnologije? Eh, gracias, presidente. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría hacer una propuesta. Eh, hvala lepa. Podala bi en predlog. Ta odbor bi moral imenovati mm, neutralno osebo, ki bi ugotavljala, koliko časa zapravljamo za izboljšanje življenj tistih, ki živijo na račun kmetov, gre za banke, za proizvajalce. Eh, um, strojev in podobno. In po drugi strani bi vprašala svoje profesore, koliko bi potrebovali za opravljanje dveh eh, delovnih enod v tem kmetijstvu. Kakšen vpliv bojo imele te investicije v zadolževanje kmetov in kakšna naboraven cen Tukaj govorimo o investicijah, o vlaganjih, o vlaganjih, o vlaganjih. Vprašanje pa je, od koga živijo uh, kmetje, od uh, denarja, ki ga nekdo plača za njihove proizvode. O tem pa nišče ne govori o cenah za kmetijske proizvode. Zanima me, ste upravili tudi študijo uh, posledic, um, ki bi to kmetijstvo uh, Eh, prispevala k koncentraciji proizvodnje eh, na velikih eh, obratih. Hvala leta. No, ne smemo preveč pričakovati od našega gosta, ne more odgovoriti na vsa naša vprašanja. Gospa McIntyre. No, to sem jaz. Se opravičujem, ker me ni bilo na prezentaciji. To je namreč tema, ki mi je zelo blizu. Se pa seveda zelo ukvarjam z eh, tem vprašanjem in um, poznam poročilo o preciznem eh, kmetijstvu. Rada bi izrazila svojo popolno podporo in dodala nekaj k tem, kar so povedali že drugi, glede pomena preciznega eh, kmetijstva, uporabe tovrstnih tehnologij posod v Evropi. Bila sem poročevalka za ta odbor glede tehnoloških eh, rešitev za trajnostno kmetijstvo v Evropski uniji. Eh, trajnost, držnost je tukaj zelo pomembna mnogo tehnologij nam lahko pomaga pri zagotavljanju bolj trajnostnega pristopa v kmetijstvo. V West Midlandsih, odkuder prihajam, imamo RMSO univerzo, kmetijsko univerzo. In eh, nekateri ste obiskali to univerzo. Tam opravljajo zelo koristno delo na tem področju, zelo veliko dela na tem področju. Naj vam eh, predstavim nekaj zadev, ki se že eh, dogaja. Že od leta 2011 eh, izvaja dolgoročni sistem prometa na kmetijah. E, tehnologije se je povečala na 86 odstotkov, pri poljedelstvu in še za 60 odstotkov na travinjo. In seveda ti stroji povzročajo zelo veliko e, škodo na tleh. Z nadzorom nad prometom na kmetijah dosegajo velike uspehe. To se pravi, da imamo tukaj tehnologije, ki ki jih lahko izvajamo z obstoječo opremo. Marsikaj pa lahko pridobimo tudi iz tega, da razvijamo eh, nove oblike tehnologije. Na to bi se morali osredotočili. Imamo eh, nove pristope k uničevanju plevela. Uporaba več eh, kemikalij ni potrebna. Lahko uporabimo uh, laserje, naprimer, tudi pri biološkem kmetijstvu. Lahko uporabimo tudi robote za žetev. Lahko uporabljamo drone druge generacije pri žetvi, ki lahko upravijo veliko dela na kmetiji. Tukaj je veliko možnosti za napredek. In ne gre za stroj, ki bi zelo veliko stali, gre za tehnologijo, ki bo stala pri razvoju, vendar eh, pa sama ne bo potem stala ne vem koliko. Tukaj moramo nekaj narediti. Tukaj se popolno strinjam z Jimu Nicholsonom. Reskovalne sklade eh, Evropske unije bi morali uporabljati na boljši način eh, za eh, ne samo zato, da razvijamo eh, nove rešitve, ampak da zagotovimo, da se bodo te rešitve uporabljali tudi v praksi. In zato moramo kmete vključiti pri aplikativnih raziskavah. Hvala lepa. Ne vem, če je bila res dobra zamisel, da nisem omejil eh, časa za govor. Gospa Pitir je naslednja. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Seveda podpiramo raziskovalno delo, ki ste ga danes predstavili in vsi podatki, ki ste nam jih je danes eh, predstavili, lahko koristijo pri sprejemanju bodočih političnih odločitev, kar je naša naloga razen primerov, ki smo jih že videli. Ste upravili kakšne izračune glede tega, koliko v poprečju bi eh, kmetijstvo moralo vložiti finančnih sredstev za to, da bi bilo ustrezno opremljeno z potrebno tehnologijo za izvajanje preciznega eh, kmetijstva. Spomnili ste nas na demografsko strukturo, kar odpira spet vprašanje potrebe eh, po usposabljanju naših eh, kmetom eh, glede poznavanja in uporabe novih tehnologij, ki so precej zahtevne in zapletene, sploh za tiste starejše generacije. Bi pa želela vaš komentar glede določenih nejasnosti, Eh, ki, kar je videti tudi v vaši študiji, kaj točno je precizno kmetijstvo. A je to povezano izključno z eh, tehnologijo uporabe dron, robotov in drugih tehničnih dosečkov ali pa, kar slišimo iz določenih krogov, da gre tukaj tudi za genetske spremembe in um, genetsko sekvencioniranje. Če gre za vprašanje tega drugega, tega ne moram podpreti, ker mislim, da v Evropi ne potrebujemo gensko spremenjenih eh, organizmov za povečanje proizvodne. Moramo uporabiti sredstva, ki so v skladu z cilji eh, varstva okolja. Gospod Jar, vi ste zadnji na vrsti, ampak imate samo še eno minuto na voljo. No, bom poskušal biti kratek, ampak eh, kolegi, če poznajo mojo delovno tezo, tudi kmetijstvo je upravičeno do tehničnega razvoja in znanstvenega razvoja. In slišali smo že, da ne gre za to, ali to želimo ali ne, gre za to, da ustrezno politično zadeve vodimo naprej. E, veliko krat slišimo, da vas dobiček poberajo veliki koncerni, kmetu pa gre vedno slabše. Mm, sam sem bil na kmetiji, ob štiri guli sem moral ostati, e, moral sem pomol s kravo, e, sam sem bil nesrečen krava tudi, tako da me veseli, da imamo zdaj določen tehnični razvoj, to je za obe strani dobro. Par so podatkov v tem kontekstu se sliši mogoče čudno. Kolegi nam bodo pomagali to rešiti. V bližnji prihodnosti bomo dobili tudi pametni hladilnik, ki bo poskrbel za vse, kar je v hladilniku, ki te bo obvestil, če nimaš več piva v hladilniku ali hrane. In tukaj bo varstvo podatkov velik problem vrednost podatkov pogosto že presega eh, vrednost samega stroja. Tega se moramo zavedati. Zato moramo poskrbeti za varstvo podatkov. To je ena zadeva. In druga stvar, s katero se ukvarjam sploh v zvezi z preciznim eh, kmetijstvom, tukaj mi lahko pomagate. Sej vprašanje, smo vprašanje že slišali. Če bodo cene take, to industrija tudi rada počne, pokaže zelo čudovite velike stroje, Eh, kjer ni nobenega človeka in ogromna polja, mm, po katerem se lahko vozimo cel dan. Če je precizno kmetijstvo samo nekaj za ogromne kmetijske obrate, potem eh, ne bomo dobili mm, družbene spremljivosti preciznega kmetijstva kmetijstva, zato moramo poskrbiti za to, da bo ta tehnični napredek na voljo vsem. Imate kakšne napotke, kako zadeve urediti, sploh kar zadeva pokriva investicijskih strošek? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Jar. Je omenil vprašanje tudi pametnih, eh, mauznih eh, strojev in potem lahko besedo mirno predam gospodu referentu. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanja, za vaše komentarje. Mislim, da so zelo zanimivi na različne načine. Mnoga mm, vprašanja. bi zahtevala zelo dolge odgovore ali pa dolge govoročevanje. Naj najprej nekaj povem eh, o malih eh, eh, kmetih, s katerimi ste se skoraj vsi ukvarjali. Lahko pa se vrnem na drugo vprašanje in vam povem, kaj če se preprosto naslonimo nazaj in postimo, da se vse odvija tako, kot se je do slej. Kako, uh, kakšna bo situacija čez 10-15 let, če ne bomo spodbujali uh, trajnostnega razvoja na tem ali onem področju? Ne vem, kaj bi se zgodilo. Vem pa zagotovo, da uh, mladi kmetje, ki sem jih srečal, ki jih vidim po državah, e, so zelo navdušeni nad delom na kmetiji ki ima potencijal uvajanja novih tehnologij. Nove tehnologije ne pomenijo samo velikih strojev, velike mašinerije. To je zelo širok pojem, ki ga moramo upoštevati. Naprimer, če imate kmeta, ki ima pametni telefon, boljšega, kot ga imam sam, In uh, dela fotografije, ko gre čez polje, to polje je lahko majhno. In te slike grejo v oblak in dobi odziv. Na tem področju imaš bolezen, na tej soni nimaš bolezni ali tukaj primanjkuje um, dušika, tukaj imaš presežek dušika to lahko takoj uporabi. Takoj vidi, kakšna je situacija, lahko uporabi tehnologijo in znanje, ki se nekje ustvarja. Nisem prepričan, da lahko samo s pomočjo svojih oči interpretira ta opažanja. Sam, mogoče pa je to moja kriva, sam nisem imel pravega občutka, ne vedno. Mogoče je to moja napaka. No, zato sem se moral pisati na univerzo. Kakorkoli takšne aplikacije pomagajo mm, kmetom. Mogoče je prekratko povedati, da lahko mm, proizvajamo bolj tržno usmerjeno, s boljšimi tržnimi informacijami, z, manj, no, z manjšim trudom, hkrati pa lahko dosežemo večji dohodek dostop eh, do trga in trženje samo bo sta pomembna v prihodnosti. Kdo se skriva za tem? Vsi. Dostop eh, do trga želimo omogočiti samo kmetom, ki jim se upamo. Tako pač je. Mi smo krize v Evropi. imamo tudi uh, eh, samoprične trgovine, velike trgovce, ampak vsi, ki želijo kaj prodajati in kupovati, želijo kupovati in prodajati kakovost. Tukaj imamo tudi mm, različne koncepte, ki so bili uvedeni kmetje, poskušajo uvajati eh, nove zadeve, vendar pa to nekaj stane. Zdaj pa je vprašanje, ali bi morali za proizvode potem plačati več. Trgovci so bili pripravljeni plačati več, ampak ne za dolgo časa. Šlo je namreč za ukrep, ki naj bi omogočil tem kmetom dostop do trga. Tako da odgovor ni tako enostaven, ker zadeva tehnologijo, dokumentacijo, to je enostavno eh, kodo na trgovce embalaži pre, poskeniramo in dobimo rezultate. Tudi sam to uporabljam v trgovinah, kdaj pa nisem dober. Ampak nekdo mora te podatke, te informacije proizvesti. In te podatke proizvajajo kmeti. Tako v okviru biološkega, ekološkega kmetovanja ali pa v okviru drugega kmetovanja. Vedno zahtevamo te podatke. Tudi ekološke kmete povprašam po njihovih eh, podatkih. Pričakujemo namreč, da se bodo bolj posvečali ekologiji eh, tal, kakovosti tal. Želimo pa bolje informirati kmete, aplikacija je še v razvoju, ampak eh, prihaja glede kakovosti eh, tal. To je seveda pomembno za ohranjanje tal, za preprečevanje erozije tal. Ta tehnologija prihaja in bo na voljo kmetom. Eh, drugo vprašanje je kolobarjanje, kolobarjanje ali pa ohranje biomase, eh, opuščanje biomase na voljo. Predstavljajo dobre ukrepe za izboljšanje mikrobiotskega življenja v tleh in s tem kakovosti tal in preprečevanja bolezni. Tukaj sem si zapisal različne na vprašanja varstvo podatkov in lasništvo podatkov. To je vprašanje za kolege na univerzah, ampak tudi vaši kolege v različnih odborih se ukvarja s tem vprašanjem. Imam samo nekaj primerov. Nekaterih spin-offov univerze, ki se ukvarjajo z vprašanjem obdelavo podatkov. Če kmet noče dati podatkov, ne more koristiti eh, ničesar, kar eh, iz teh podatkov lahko nastane. Če zbirate podatke in jih zaprete v omaro, potem od tega ne boste imeli nič. Z tem, da delite podatke, lahko dobite čim večje koristi od podatkov, ki ste jih zbrali. Kar pomeni? tisti, ki opravlja storitev, ne bo edini, ki bo profitiral. Tudi kmet bo imel nekaj od tega. Ampak kako zagotoviti zaupnost, to je seveda razprava, ki ni namenjena za današnji dan in e, tega ne moremo rešiti v enem e, dnevu. Se pa zavedamo tega problema, to je problem digitalizacije družbe, moji solarni paneli, ki jih uporabljam, eh, pošiljajo podatke podjetju, ki me je opremilo. In vprašanje je, ali se bom eh, ločil od podjetja, ali bom raje spremal te podatke in vedel, kaj se z njimi dogaja. Raje ostanem povezan, da lahko ukrepam. Tukaj imamo tudi tehnološko vprašanje telekomunikacijskih storitev. In seveda pa gre tukaj za več znanja za mlade na podeželju. Če bomo v izobraževanje vključili tudi precizno eh, kmetijstvo, se bodo mladi hitro naučili, kako lahko svoje pametne telefone in eh, digitalne prijeme uporabijo za delo na kmetiji. Tako zbirajo podatke različnih genotipov rastlin in če govorim o genotipih, je precizno kmetijstvo dejansko želi eh, optimizirati genotipe in uskl jih uskladiti z tlemi. Ne gre za gensko spremenjene organizme. Če imamo neko eh, žito, ki se mm, zelo eh, bistveno hitreje ukrenjiti kot eh, eh, drugo, tako da boljše črpa voda v sušnih tleh, bomo to lahko uporabili. Dobro je, da ima kmet dostop do to vrstnih informacij, tako da ve, kakšna je vlažnost njegovih tal in ve, kateri genotip je najbolj primeren za ta tla. Kar zadeva poslanca iz Mursije. Tam so seveda morali tudi uporabiti podatke glede genotipov in uh, sestave tal, da so lahko optimalno izkoriščali vodne vire. Sodelovanje in spe specializacija je nekaj, kar bo spremenilo kmetijsko skupnost. Moče se motim. Bomo prišli nazaj čez deset let in bomo videli, kaj se je zgodilo. Ampak kakorkoli. Mislim, da bo prišlo do specializacije v kmetijstvo, tudi kar zadeva bolj odaljena območja. Mani kmetje bodo mogoče ostali mali, vendar se bodo specializirali. Kako naj nek kmet eh, ve vse o tem, kaj se dogaja na njegovi eh, kmetiji, če se ukvarja preveč zadevamo zadruge lahko tukaj pomagajo, tudi strojni krožki, ki omogočajo izmenjavo in deljenje tako podatkov, tako informacij, kot eh, tudi strojne opreme. Seveda moramo vlagati tudi v posodabljanje naših izobraževalnih sistemov. Če me vprašate, kakšne so investicijske potrebe za začetek preciznega kmetijstva na določenem obratu? Ti stroški so lahko minimalni, ta vložek je lahko minimalen. Samo za prilagoditvijo od eh, merka, naprimer gnojila, nekega sredstva na osnovi ponadkov, ki jih pošilja v oblak eh, za pametnim telefonom. Če pa želi eh, spraviti gnojilo bliže koreninam, Eh, rastline, kar je bolj učinkovito, kot če vse skupaj eh, špricamo na okoli. Gospod predsednik je opozoril govornika na čas. No, kot vsi tukaj lahko o kmetijstvo govorim ure in ure, ampak mislim, da sem obdelal kar nekaj vprašanj, ki ste jih postavili, če pa jih imate še več. Mi lahko kadarkoli pišete na elektronski naslov in z veseljem vam bom odgovoril. Moče vse ni čista resnica. Poskušamo povedati resnico, ampak čisto možno je, da nismo vseh vidikov obravnavali v tej razpravi. Najlepša hvala. Vesel profesor De Castro potrdi, da dzisiaj pozvoliti bi sobie na. Ja, gospod profesor. E, sedaj smo se spustili v akademsko razpravo in vzeli smo se tudi več časa. To se ne dogaja pogosto. Strinjam se s tem. Še en zaključek. Do teh sprememb bo prišlo, tega ne bomo mogli ustaviti mogoče jih lahko nekoliko usmerjamo in uporabljamo za bodoče spremembe SKP-ja. Najlepša hvala. Mislim, da bomo te zamisli tudi v prihodnje uporabljali ko se bomo ukvarjali z skupno kmetijsko politiko. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo k zadnji točki na dnevnem redu danes in ta se glasi. Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih poblastil komisije. Predsedniki so sklenili, da bo naš odbor pripravil mnenje za poročilo Juri o reformi komitologije. Prestojni odbor je Juri in pri nas je pripravljanec mnenja gospod Rope. Prosim, predajam vam besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi rad bi vam predstavil osnutek mnenja odbora za kmetijstvo o komitologiji. Pristojni odbor je Juri, mi pa moramo pripraviti svoje mnenje in tudi predloge za določene eh, probleme v zvezi s komitologijo in eh, splošno organizacijo postopka. Postopek kometologije omogoča nacionalnim strokovnjakom eh, razpravo eh, o vseh evropskih eh, zakonodajnih vprašanjih in zaradi tega tu sodelujejo v postopku strokovnjaki iz ministrstev in tu oblikujejo sekundarno evropsko zakonodajo, se pravi eh, delegirane in eh, izvedbene pravne predpise. Države članice pa dosti krat nočejo eh, povedati svojega mnenja in komisija prevzema eh, mnoge mandate od eh, držav članice. Eh, pri delegiranih aktih velja, da jih eh, parlament lahko sprejme ali zavrže, ne more jih pa spreminjati. In zaradi tega verjamem, da moramo povečati eh, demokratično legitimnost odločitev v okviru postopka komitologije in mi moramo tudi povečati preglednost postopka komitologije in mi moramo tudi zagotoviti, da pomembne odločitve ne sprejema samo majhno število eh, držav članic. Co bi se zgodilo, če vzdržanih glasov ne bi upoštevali? In zaradi tega predlagam, da odbor Agri pove naslednje. Zahtevamo upoštevanje eh, načela odgovornosti, potrebujemo nadzor nad postopkom in nadzor nad mandatom za komisijo. Eh, prepričan sem, da eh, moramo eh, uporabljati načelo previdnosti. To pomeni odobritve za uporabo materijalov in proizvodov, Eh, lahko uh, izdajamo samo na podlagi odločitve kvalificirane večine v odboru. To je pomembno zlasti takrat, ko gre za uh, zdravje, varstvo okolja. Um, zaščito rastlin eh, in podobno. Eh, treba je tudi povečati preglednost postopka komitologije in zaradi tega tudi predlagam, da objavljamo rezultate glasovanja eh, predstavnikov držav članic in tudi razloge za njihova stališča. Treba je objavljati tudi informacije o sestavi odborov in o njihovem sodelovanju na sestankih treba je povedati, kateri organi so zastopani na sestanku. Treba je tudi eh, povedati, da eh, eh, odbor za pritožbe ne izpolnjuje pričakovanj. In zaradi tega tudi predlagam, da moramo pravzaprav odpraviti to institucijo. In za zaključek, moramo povedati, da si pridružujeta, pridružujeta parlament in svet pravico do revizije mandata komisiji in eh, obsega zakonodaje. To, je, eh, to so glavne zamisli iz tega predloga. Veselim se vaših komentarjev. Eh, opomb, kritike in prepričan sem, da bomo še naprej sodelovali uspešno v prihodnje. Hvala lepa, to so zelo konkretni predlogi. Sedaj dajem besedo poslancem, najprej gospa Görling. Hvala lepa. Strinjam se s cilji poročevalca, mislim, da je prav, da so države članice odgovorne, eh, zlasti, ko pač eh, spremajo odločitve v teh odborih, mi moramo tudi povečati preglednost. Mislim, da poročevalec preveč zahteva na področju preglednosti. Potrebujemo poročilo, o rezultatih glasovanja, kako so države članice glasovale, to je v redu, vendar on je zahteval tudi o, obrazložitev njihovega glasovanja. Mislim, da je to preveč in mislim, da o, e, ne bomo dobili tehtnih e, izjav. Načeloma pa moramo biti zahtevni in mislim, da pravzaprav kljub samo ne moremo zahtevati od držav eh, članic, eh, kako so glasovali v vsakem primeru sekundarne zakonodaje. Mislim, da je to preveč, vendar načeloma se strinjam z večjo preglednostjo. Naš poročevalec meni, da se postavljamo eh, v pozicijo manjših eh, držav članic, pravi, da odločitve ne smemo prepuščati eh, peščici velikih držav članic, vendar jaz verjamem v svobodno voljo in te države članice so se očitno odločile, da ne bodo glasovali, tako kot mi poslanci včasih ne glasujemo. Uh, Eh, včasih eh, nočemo eh, dvigniti roke, včasih pa tudi ne vemo, kako je in težko izrazimo kakršnokoli mnenje. Ozdržani glasovi so postali politično vprašanje v teh stalnih odborih in mi imamo mnoge primere, ko države članice zahtevajo od svojih strokovnjakov naj ne glasujejo za to, da ne bi tudi oni morali sprejeti te odločitve oziroma podpirati te odločitve. Ne vem, zakaj naj bi mi morali zaščititi držav članic včasih tudi velike ne glasujejo in to je bolj moteče. Naprimer, eh, če Španija, Nemčija ehm, in druge, če se vzdržijo, to dosti več pove. Če država članica ne da navodil, eh, svojemu strokovnjaku, kako naj glasuje, je to tudi politična odločitev, čeprav strokovnjak naj ne bi bil uh, politik uh, in odločitev odbora naj bi uh, bila strokovna, vendar kljub samo je to treba spoštovati. Bojim se, da bomo v končni fazi imeli iste rezultate. Predlog komisije, ki pravi, da eh, če eh, država ne glasuje v prvem krogu, ne sme eh, biti del pritožbenega postopka. In to se mi zdi dober predlog, če ne dobiti te kvalificirane večine v prvem krogu se zmanjša škrok ljudi, ki smejo glasovati v primeru pritožbe. In tu bodo pač glasovali samo tisti, ki imajo neko mnenje in ki so glasovali. Mislim, da je to elegantna in pravična rešitev. Za primere, kjer pač se ne glasuje ne v to, ne v ono smer. Hvala lepa za ta eh, poglobljen razmislek, gospod Drano. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu za kakovost eh, dela. Eh, to vprašanje je eh, pravno, tehnično in politično. E, tu gre seveda tudi za izvajanje nekih e, temeljnih e, tekstov za sprejemanje pomembnih vprašanj in zaradi tega mora razprava o teh kompleksnih vprašanjih neodvisna znanstveno podprta in podobno. Treba je seveda upoštevati načelo previdnosti. Eh, mislim, da, vprašanje, da predlog komisije ne bo razrešilo eh, vsega, torej načelo eh, kvalificirane večine. Mislim, da je treba pri tožnikom jasno odgovoriti zda ali ne in tako kot gospa Gerling sem za to, da povečamo preglednost in za razliko od gospoda Ropeja, sem zato, da se na ministerski ravni omogoča pritožbo. Eh, potrebne so izmenjave na, pri pomembnih eh, političnih eh, vprašanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalec v senci, gospod Vitema mislim, da je pristop poročevalca zelo zanimiv in dobro je, da imamo razpravo o tem, kako naprej, e, vendar e, vidim nek razkorak med tem, kar želi poročevalec in prakso in tem, kar želi moja skupina. Treba se je držati znanstvenih eh, dognanj, In mislim, da bodo zavrnili več. Uh, uh, uh, gensko spremenjevih organizmov, eh, fitofarmacijskih sredstev, kot bi to bilo znanstveno utemeljeno. Eh, to je politično vprašanje in mi se moramo truditi, da stvari ne politiziramo, tako kot to počnemo sedaj, moramo videti, eh, kako bi lahko politizirali manj in bolj zaupali znanstvenim organom. Eh, komisija predlaga, da eh, lahko sodelujo samo države, ki imajo jasno mnenje in na ta način seveda želijo minimalizirati eh, vzdržane glasove. Ne vem, ali bomo predlagali spremembe, o tem bomo razpravljali eh, še naprej. Videli bomo, eh, veselimo se sodelovanja z različnimi poročevalci v senci. Hvala lepa. Gospod Jar. Hvala lepa. Tri prepombe. Torej, mi smo včasih tudi žrtve tega postopka. Želim si nek sistem zgodnjega opozarjanja. Mi moramo vedeti, kaj komisija pripravlja. Drugič, če pomislim na zadnji delegirani akt, bi si eh, želel, da komisija ne bi bila upravičena določena, eh, da pripravlja neke eh, velike pravne akte, eh, temveč da nam predstavlja posamezne teme in da rečemo da ali ne, to bi bil tudi pravičen postopek. Mi ne smemo v enem pravnem aktu obravnavati veliko različnih problemov. In tretjič, jaz v svetu jezim nad vzdržanimi glasovi demokratično gledano je to seveda legitimno, lahko se vzdržimo, eh, tudi v parlamentu je tako. Eh, težko pa postane, ko potrebujemo kvalificirano večino, kaj ti eh, vzdržani glasovi veljajo kot ne. In države, na države članice je treba pritiskati in jim povedati, da je vzdržani glas enak uh, glasovanju z ne. vzdržani glasovi ne smejo ustavljati postopka, naprimer glifosat. Eh, tu imamo neverjeten postopek. Eh, tu je treba reči ne, eh, ne morejo se vzdržati. Torej, jaz bi se strinjal s tem, da svet spreme načelo, da demokracija pomeni tudi sprejemanje odločitev. Torej, želim poročevalcu vsega, Eh, veliko uspeha. Delegirani in izvedbeni akti so novi instrumenti, eh, ki moramo biti koz, eh, vendar mi potrebujemo pravično sodelovanje eh, s komisijo in drugimi in pred nami je še dolga pot. Hvala lepa. Gospod Klaus, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik nekaj vprašanj ste izpostavili. Naj pojasnim, da se predlog komisije dotika samo specifičnih elementov, ki so v tem trenutku vključeni v uredbi o komitologiji. Predlog se ne nanaša na delegirane akte. Za delegirane akte velja drugačen postopek ki izhaja iz eh, pogodbe neposredno. Eh, mi govorimo o izvedbenih pravilih, ki eh, izhajajo iz uredbe o izvedbenih aktih iz leta 2011. Tudi tam komisija ne predlaga popolne spremembe tega okvira, temveč se lotevamo specifičnih problemov, ki eh, jih opazujemo že od leta 2011 naprej. In to so tudi izpostavili eh, določeni poslanci. Problemi se pojavljajo pri, pri tožbenem postopku. Eh, komitologija sicer dobro deluje, naj vam povem nekaj številk. Komisija eh, Eh, sprejema na leto 1500 izvedbenih aktov. 98 eh, odstotkov od teh 1500 izvedbenih aktov gre skozi odbore za komitologijo s pozitivnim mnenjem držav članic. Skoraj da nikoli ni negativnih mnenj, negativnih stališč in potem pa imamo še dva odstotka, kjer nimamo rezultata, ni mnenja. Uh, in to je vprašanje, ki ga želimo tu razrešiti. To pomeni, da ne najdemo kvalificirane večine držav članic eh, v določenih scenarijih se to dogaja, naprimer pri eh, zdravju, varnosti ljudi, eh, živali, rastlin. Gre potem dosje na naslednjo fazo, se pravi v fazo pritožbe. Omenili ste določena področja, naprimer gensko spremenjene organizme in tu pravzaprav uh, odbor za pritožbe ne izpolnjuje pričakovanj, se pravi, ne najde rešitve, nikoli ne najde rešitve in uh, rezultati so tu v tem odboru isti uh, kot v uh, prejšnjem odboru. In to je situacija, Eh, do katere prihaja zaradi tega, ker so vprašanja, ki jih obravnavajo tako občutljiva. Nekdo izmed poslancev je eh, rekel, da ni primerno politizirati te postopke. Ne, noče komisija politizirati teh vprašanj države članice e, tu pač niso hotele prevzeti svoje odgovornosti in e, nočejo e, tu sprejeti odločitve, vroči krompir, težavo želijo pač preložiti na pleča komisije. Temeljni pravni akt so sprejeli parlament in svet vsega, in po teh aktih eh, ima komisija določena pooblastila in eh, države članice igrajo tu določeno vlogo, saj nadzorujejo komisijo pri izvajanju eh, teh pooblastil. Nekaj let sedaj imamo izkušnje in ugotovili smo, da države članice ne prevzimajo svoje odgovornosti, temveč stvari prepuščajo komisiji. In zaradi tega želimo pravzaprav razrešiti ta problem, eh, da pač odbor za pritožbe ne sprejema drugačnih odločitev kot odbor pred njim. In zaradi tega eh, smo tukaj. In to je pač eh, predlagala komisija. Mi ne. Eh, nočemo, da bi v prihodnje eh, odločitve sprejemalo samo nekaj držav članic. Ne, mi želimo pravzaprav spodbujati eh, države članice naj sodelujejo pri glasovanju. Eh, to je naš cilj. Mi ne vemo, ali bo to delovalo, torej to načelo, da bi vzdržani glasovi bili upoštevani kot negativni glasovi vaš odbor in tudi drugi eh, želijo eh, večjo eh, preglednost tudi nad individualnim glasovanjem. Komisija bo to podprla. Tu bi se ustavil, morda pa želite še vi kaj dodati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rope. Dar Kardače, pirmininke. Še enkrat hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se za nadrobne in potrebne komentarje. Mi vsi razumemo, da problem obstaja in mi vidimo samo eno smer za rešitev. Komisija bi si morda želela bolj ugodno mnenje, vendar naša želja po večjoj preglednosti objavljanjem, zlasti ko gre za občutljiva vprašanja, je nekaj, kar vsi podpirajo. Zabeležil sem si vaše ideje, opombe. Pričakujem, da bomo nadaljevali z našim sodelovanjem in da bomo našli skupne rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se pri pripravljavcu mnenja, pri vseh, eh, ki so sodelovali v razpravi do 7. septembra 13. ure. Imate čas za predloge spremembe. S tem smo končali današnjo sejo. Torej, še enkrat hvala lepa. Hvala lepa.